parlamentom in komisijo. In ta dialog naj bi potekal v prvem polletju vsakega leta in sicer sodelujejo v tem strukturiranem dialogu pristojni odbori in komisarji. Gre za obsti, obsižno analizo eh, vsega, kar je treba storiti na zakonodajnem in nezakonodajnem področju. Na ta način lahko lažje izberemo prednostna področja, ki se jim želimo posvetiti. Eh, in s katerimi se želimo ukvarjati 2017 in ki naj bi bila vključena v delovni program za leto 2018. In to eh, pomaga komisiji pri pripravi delovnega programa. Prosili smo vas, da pošljete vprašanja komisarju, tako da bi se lažje pripravil na današnje srečanje in da bo uh, da bi vedel, kaj vas zanima. Hvala za to, da ste poslali ta vprašanja. Vendar, če imate še dodatno vprašanje, jih lahko postavite tudi danes. Kaj ti dogovorili smo se tako, da lahko pošljete vprašanja v pisni obliki, tako da je komisar obveščen o situaciji, lahko pa tudi ponovite ta vprašanja. Torej, eh, najprej bo dobil besedo komisar, potem koordinatorji vsak dve minuti, potem bo spet na vrsti komisar in potem bodo dobili besedo poslanci in poslanke. Eh, mogoče bomo lahko razpravo končali celo pred predvidenim časom. Eh, komisar, besedo dajem takoj vam.

gospod predsednik, dragi člani odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Z velikim veseljem sem prišel na to izmenjavo mnen in strukturirani dialog z vami. V tem uvodu želim poročati o najpomembnejših točkah in o tem, kako daleč smo. Um, želim pa današnji dialog začeti tudi malo drugače. Torej, bolj nasplošno bom govoril o varnosti hrane, o politiki v zvezi z eh, živili, tako da bomo imeli neko širšo perspektivo um, v zvezi z problemi, na, op, na katere opozarjajo um, ljudje. In potem v drugem delu, pri vprašanjih in odgovorih, se lahko posvetimo tudi še specifičnim vprašanjem. Um, že iz vprašanj, ki ste jih poslali, vem, da bo ta razprava zelo zanimiva. Kot komisar za zdravje in varnost hrane, um, sem zelo ponosen na ses, naš sistem. Eh, prehrane. To je bilo vzpostavljeno v prvih letih eh, tega milenija in sicer predvsem tudi po um, krizi v zvezi živil v 90-ih letih in na začetku uh, let 2000. Vsi se vedimo, vsi vemo, kakšne so bile težave zaradi um, um, naprimer um, um, bolezni norih krav in tako naprej. In kaj se je potem dogajalo tudi v dobavni verigi. In mislim, da imamo danes eh, zelo strok sistem za upravljanje eh, tvegan v zvezi s hrano na svetu, vendar to ne pomeni, da lahko rečemo, da smo že dosegli največji nivo varnosti hrane in da se lahko spočijemo. Veliko torej, dobavna veriga je zelo kompleksna in to pomeni, da se bodo pojavile občasno tudi krize. In nove teme se bodo pojavljale. Naprimer, treba je zagotoviti, eh, da v hrani ni um, bakterij, eh, eh, ki bi bile, eh, torej, da, da ni težav z protimikrobno odpornostjo. In junija bomo sprejeli nov akcijski načrt za protimikrobno odpornost. In tu se bomo osredotočali predvsem na dodano vrednost, ki jo lahko zagotovi Evropska unija državam članicam v boju proti protimikrobni odpornosti. Gre za inovacije, za, risk, za raziskave za hitre diagnostične teste in seveda tudi za cepiva in za alternative eh, tem sredstvom. Seveda moramo eh, tudi na mednarodni ravni okrepiti svoj glas, tako da eh, bo eh, mednarodno sodelovanje okrepljeno. Torej, nove teme se bodo pojavljale, to sem že rekel, vendar moram reči, da um, smo danes veliko bolj pripravljeni eh, se odzvati na krize, ki smo jim bili priča tudi v preteklosti. Torej, hitreje in bolj učinkovito se lahko odzivamo na take krize. Seveda moramo vedno preveriti, ali so pravila EU takšna, da pravilno delujejo. In zato smo opravili tudi tako imenovani fitness check v zvezi s splošno zakonodajo o živilih, da bi ugotovili, ali še koristi prvotnemu namenu. In eh, pozneje v tem letu bomo objavili rezultat tega testa. In sicer želimo ugotoviti, vidi, ali so kakšna področja, kjer smo prešitki in kjer eh, se moramo izboljšati. Mogoče bomo morali oceniti, ali je naša splošna živilska zakonodaja ustrezna za um, trajnost eh, preskrbe živili. Um, moramo se zavedati pomena večje trajnosti, da prispevamo prizadevanjem za um, omilitev podnebnih sprememb in predvsem, da zmanjšamo tudi um, živilske odpadke, kar zadeva trajnost in živilske odpadke. Vam želim zagotoviti, da smo pred kratkim vzpostavili um, platformo o izgubah živil in eh, živilskih odpadkih. Eh, tako naj bi eh, izboljšali izmenjavo najboljših praks in um, tako naj bi tudi lažje dosež, dosegali um, cilje trajnostnega razvoja do leta 2030. Kar zadeva varnost hrane, so s tem povezana seveda tudi še druga področja. Prav gotovo eh, se zavedate zakonodaje o, nobi, o, o, o zdravju živali. Eh, to bo izboljšalo pravila na tem področju, gre predvsem za prenosne um, bolezni, eh, kjer um, je predviden ostrejši nadzor in hitrejše sporočanje. In države članice bodo s tem v stanju, da bodo socialne in ekonomske posledice takšnih kriz manjše. In razen tega bo to vodilo uh, tudi do posledic v živinoreji in tudi v ribogojstvu. Uh, Um, naša prizadevanja za boj proti živalskim boleznim se nadaljujejo in predvsem tudi stalno revidiramo ta prizadevanja. Um, prav gotovo poznate veliko teh bolezni ptičja, uh, gripa, potem prašičja kuga ali vozličasti dermatitis. In vse to kaže, da moramo biotsko um, varnost na tem področju še okrepiti. In prav gotovo se veste, da predvidevamo tudi novo zakonodajo za področje varstva uh, rastlin. Um, in tudi tu želi, s tem želimo preprečiti eh, vnos eh, eh, tujerodnih vrst. Prebral sem tudi resolucijo Evropskega parlamenta o varstvu agrumov, ki jih uvažamo v Evropsko unijo. Moramo nadaljevati dialog Eh, glede teh predlogov. Naš, moj cilj je, da vzpostavimo fitosanitarno varstvo za EU, ki bo učinkovito, kar zadeva ksilela fastidioza, nas opoza, to nas opozarja na um, resne bolezni, ki jih lahko povzročajo take bakterije in to seveda vpliva na številne proizvajalce. Pri tem se moramo opirati predvsem na znanost. Kar zadeva politični dogovor iz lanskega leta, bo, ta, bo jutri parlament sprejel tudi ustrezen dokument. To bo vodilo do boljše eh, konkurenčnosti in trajnosti na področju živilskega sektorja, pri čemer pa želimo seveda zagotoviti visoko varnost za državljane EU. Verjetno boste rekli, tu je ja vse v redu, kaj pa um, v zvezi s pričakovanji državljanov. Pred 20-25 leti je varnost bila, bila ključn, ključna skrb, ampak danes so drugi dejavniki. Še bolj pomembni ljudje pričakujejo ne samo varno hrano, temveč tudi zdravo hrano, ki se proizvaja trajnostno in etično. In včasih eh, pošiljajo tudi zelo eh, protislavne signale. Um, na to se odzivamo na različnih frontah, naprimer, um, kar zadeva prehrano. To je v osredju pozornosti vseh. Vsak eh, se vsak dan pogovarja o tem, eh, kaj jemo, kako jemo in tudi koliko smo pojedli. Prehrana je med našimi glavnimi skrbmi in to uh, se kaže tudi v medijih. Um, torej, pogosto eh, se piše tudi o dvomljivi vrednosti hrane in zato um, um, moramo tudi na ravni EU ukrepati na področju prehrane, načina prehrane. Um, torej gre naprimer za označevanje živil in to je bil tudi pomemben korak naprej v eh, politiki prehrane Evropske unije. Vsi se zavedamo seveda tudi težav pri izvajanju. Um, um, trditev o um, eh, hranilni osebnosti hranil, predvsem, ko gre za značilnosti posameznih živil, kar zadeva zdravje in prehransko vrednost. Ta pravila naj bi omogočala ljudem, da se lažje odločajo. In tudi tu je parlament pred nekaj meseci se temu še upiral. Kar zadeva informacije za potrošnike, vas želim obvestiti o tem, da smo um, sprejeli poročilo o obveznem označovanju um, osebn, vse, eh, os, um, torej sestavin alkoholnih pijač, tako da bodo ljudje res obveščeni o tem, kaj pijejo. In ni nobenega objektivnega razloga, da bi uh, ljudem uh, pridržali te informacije o alkoholnih pijačah. In zato smo probabili industrijo alkoholnih pijač da sodeluje pri tem. Ta predlog naj bi podal seznam teh sestavin e, vseh alkoholnih pijač. Nadaljna zadeva v zvezi s prehrano je predelana hrana. E, gre za nasičene e, kisline in tako naprej. In tudi tu sodeluje sodelujemo s proizvajalci živil, da bi izboljšali eh, splošno kakovost predelene hrane. V mnogih državah so delež soli v kruhu zmanjšali v zadnjih letih in treba je zmanjšati eh, tudi eh, dodan sladkor za 10 odstotkov v različnih vrstah hrane. Um, torej, takih pobud je več in Eh, treba je predvsem podpirati tudi države članice pri ukrepanju in mislim, da bo to koristilo predvsem potrošnikom, ko bodo kupovali v trgovinah in sedaj dobrobit živali. Evropska unija je zelo aktivna na tem področju. Eh, nekatere vidim v tej dvorani, ki so sodelovali tudi v skupini um, za dobrobit živali um, in sicer v okviru skupine strokovnjakov komisije. Um, imeli smo to vrstno prireditev in nadaljevali bomo s tem delom. Želimo še bolj spodbujati to področje, kajti tudi to je v interesu ljudi. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite, da sem jasen. Um, um, Um, um, potrebujemo perspektivn pristop pri uh, Eh, proizvodni hrane. In zato moramo predvsem um, um, um, preprečiti eh, to nezaupanje v znanost in svoje delovanje moramo predvsem otemeljiti na osnovi znanosti. In um, naš um, na primer, zgodba v zvezi z GSO-ji v Evropi je že dve desetletji velik problem. In potem kloniranje živali. E, kljub vsem prizadevanjem nam ni uspelo, da bi se dogovorili za evropske predpise. Tisti, Torej, nekateri postavljajo pod vprašaj znanje strokovnjakov, nekateri bolj zaupajo tvitom, kot pa znanstvenim ocenam. In to je res velik problem za nas vse. Torej, moram reči, da imamo problem. Pesticidi, um, to velja naprimer za pesticide in ta odbor se ukvarja s tem. Uh, um, um, varna sredstva za varstvo živali, eh, za varstvo rastlin. Um, seveda to potrebujemo. Pesticidi, Eh, seveda ne bodo nikoli nekaj, na čemer bo eh, do potrošniki navdušeni, kaj ti eh, pesticidi niso snovi, ki bi jih ljubili. Vendar moramo vedeti, da bi bili v resnih težavah brez pesticidov, ne samo v konvencionalnem kmetijstvu, temveč tudi v biološkem kmetijstvu. Torej, naš sistem odobritvi pesticidov je najstrožji na svetu. Kajti, um, naša eh, zakonodaja eh, zahteva od predlagateljev, od vlagateljev, da dokažejo neškodljivost eh, njihovih proizvodov in zato morajo eh, poskrbeti številnimi podatki, torej da so ti eh, proizvodi neškodljivi za rastline in tudi za živali. Eh, neonikotinoidi so naprimer tak primer za eh, čebele, eh, kjer smo zelo hitro se odzvali, izdelovali na nova znanstvena dognanja. Vedno želimo izboljšati regulatorni sistem eh, na področju pesticidov. To je cilj komisije, ki ga želi doseči komisij komisija in sicer, da identificiramo tudi endokrine motivce. In tu je moj predlog, da bi v zakon, v predpis uvedli znanstveno definicijo, ki bi temeljila na delu svetovne zdravstvene organizacije. Vendar, kljub temu, da smo pionir, se komisijo kritizira, da ne gre dovolj daleč pri tem. Torej, kljub najboljšim prizadevanjem da bi zagotovili visoke varnostne standarde, nepristranskost v tem in na drugih občutljivih področjih, prihaja do erozije zaupanja javnosti v sistem, ki temelji na znanosti. In zato pozivam vse člane, da prispevajo in opogumljajo k bolj racionalni javni razpravi, kajti potrebujemo tako racionalno javno razpravo. In Eh, ljudje se morajo vključiti v takšno resno razpravo, kajti drugače bo napredek um, um, ogrožen. Torej, seveda moramo vzeti resno skrbi evropskih državljanov, vendar na ustrezen način moramo um, povedati, da sprejemamo odločitve na transparenten način in na osnovi znanstvenih eh, podatkov. Evropski parlament, komisija morata sodelovati in moramo uporabiti enako komunikacijsko strategijo s tem, da opozarjamo na pomen znanosti in da posredujemo javnosti takšne podatke in da bo tudi javnost verjela tej znanosti, gospe in gospodje. Rad bom odgovarjal na vaše vprašanja in hvala za vašo pozornost. Dziękujemy. Hvala za to celovito predstavo. Zelo odločno ste predstavili to področje. In hvala tudi za to, da ste nas pozvali, da komentiramo vaše besede. Sedaj je pa 8 ura 25 se jih je že prijavilo za razpravo, najprej koordinatorji, vsak dve minuti in potem poslanci po eno minuto. In prosim, da ne ponavljate vprašanj, ki so jih postavili že drugi, gospodis. Hvala, gospod predsednik. Prisrčna hvala, gospod komisar, za vaš obisk v odboru za kmetijstvo. Tudi v imenu politične skupine se vam želim zahvaliti za odlično delo, ki ga opravljate kot komisar. Zelo pozorno spremljam vaše delo in ugotavljam, da sodite med dobre komisarje. Nekatere teme, nekaterih tem ste se eh, lotili, naprimer zapravljanje živil. Odpadki, to je povezano tudi z izobraž izobraženostjo. Mislim, da moramo bolje izobraziti mlade ljudi, eh, kar zadeva živila, kar zadeva kuhanje, mislim, da bi eh, lahko marsikaj dosegli, če bi izboljšali izobraževanje in mogoče bi lahko si zamislili eh, evropske programe. Torej, jaz sem se učil od babice in ne morem zavreči živili in jaz gotovo nimam 20 kg odpadkov na leto. Govorili ste tudi o zdravju rastlin. Eh, sklep smo v Evropskem parlamentu sprejeli. Um, torej, želel bi vedeti malo več o zadnjem stanju na področju ptičje gripe in pred kratkim sem prebral, da e, američani postavljajo pod vprašaj prepoved hormonov, kot Evropska unija moramo paziti, da bo ta prepoved uvoza hormonov ostala ohranjena. In želim vedeti, ali mogoče kaj veste, ali je pri Šmalenberg virusu um, že kaj napredovalo pri razvoju cepiva ali ne. In na koncu želim povedati še naslednje v zvezi z vašo pripombo, da moramo um, sodelovati pri prepričevanju javnosti. Kmetije moramo odpriti za potrošnike, tako da bodo videli, kako proizvajamo in da bomo lahko tudi jim povedali, zakaj potrebujemo zdravila za živali in rastline. Hvala. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, za to, da ste prišli v ta odbor in tudi za vaše izjave. Želim. Um, Eh, nekaj povedati v zvezi z vprašanjem vina in s prehransko vrednostjo. Pri vinu vemo, da se pripravlja ustrezni dokument, ali nam lahko povedate, kdaj bo to pripravljeno, kdaj bo generalni direktorat to pripravil, eh, kaj ti prav gotovo trenutno poteka ravno anketa v zvezi s tem. Potem eh, endokrini motivci. Vi ste to eh, sicer omenili, ampak mislim, da moramo iti malo dlje in biti bolj precizni, predvsem pri glifosatu. Ali nam lahko poveste, kako se bo to nadaljevalo eh, pri tem herbicidu in problem v zvezi s semeni. Pri eh, reviziji zakonodaje o biološkem kmetovanju, vi prav gotovo veste, da eh, vprašanja semen tu, da se postavlja določena vprašanja v zvezi s tem. Štiri, že štiri leta se pripravlja ta eh, sprememba ureditve v zvezi s prodaj semen za biološko kmetovanje. In eh, kako daleč ste pri tem? Zgleda, da je to spodletelo ali bo komisija v tem mandatu še enkrat eh, podala pobudo za eh, spremembo ureditve v zvezi s semen na področju biološkega kmetovanja gospod eh, komisar, jaz sem kmet in eh, govorim v imenu drugih eh, kmetov. Želim povedati, da kmetje in gojitelji seveda vedo, kako pomembna je varnost hrane in da tudi razumejo pomen zaupanja javnosti v regulatorni proces. Ampak upam, gospod komisar, da veste tudi, kakšnemu eh, pritisku so izpostavljeni kmetje, predvsem eh, glede produktivnosti in konkurenčnosti. Večkrat ste opozorili na napredek tehnologije, v katerega zaupate. Jaz upam, da bo eh, se to zgodilo, ampak tehnologija je, prav, je pogosto negotova, naprimer glifosat in tudi drugi, drugi, druga kmetijske kemikalije. Torej ta regulatorni proces pravzaprav zanika eh, znanost in pogosto je to um, neustrezna predstava tvegan in zato se sprašujem, ali eh, se zavedamo tudi posledic, če se umakne nek proizvod. Naprimer, če vzamemo eh, strga proizvod, za katerega ni ekvivalenta, um, Torej, kako zamenjati glifosat um, ali druge neonikotinoide z um, sredstvi, ki so prav tako učinkovita za posamezne poljščine. In če to samo umaknemo, kakšne so posledice potem za proizvodnjo? Moji kmetje zgubljajo zaupanje v to administracijo. Zdi se, da se ne ravna pošteno z njimi torej, eh, sprejemanje odločitev mora eh, temeljiti na znanosti, mora biti uravnoteženo um, in transparentno. Ali eh, to lahko zagotovite? Spabilja. Gospod komisar, hvala za to, da ste nam danes na razpolago za vprašanja. Najbolj nujna tema Eh, ki ste jo omenili tudi sami, so seveda anti oziroma protimigrobne odpornosti. Pri ocini akcijskega načrta komisije piše, da bi bilo še prezgodaj ocenjevati učinkovitost akcijskega načrta. Če vidimo, eh, kako se veča ta pritisk v trgovini, bi morali vse ukrepe, s katerimi se je že začelo za zmanjšanje uporabe antibiotikov, torej vse te ukrepe naj bi upoštevali. Osebno se mi zdi pomembno, da napredujemo na področju raziskave in razvoja, da bi se res lahko borili proti tem 12 vrstam bakterij. Želimo varovati ljudi in zdrave eh, zdrava živila, vendar moramo seveda tudi ozdraviti živali, ki so bolne, moramo najti ravnotežje. Potem eh, govorili ste o endokrinih motilcih. Pri tej definiciji sem skrbjo ugotovila, da je komisija eh, umaknila eh, uporabo sredstev zanemarljivim tveganjem. Mi potrebujemo eh, ta zaščitna sredstva, kajti drugače eh, bodo izgube velike. In uredi, uredba 11. Eh, 2009 eh, nima samo tega cilja, da ščiti eh, zdravje ljudi in živali in okolja, temveč temveč da se zagotovi tudi konkurenčnost kmetov. In zato moramo ravnati odgovorno, tudi v interesu kmetov, kar zadeva živilske odpadke, moram reči, da je izobraževanje potrošnikov bilo vedno v našem interesu. 50 odstotkov odpadkov nastane na ta način, in z izobraževanjem, intenzivnim izobraževanjem smo lahko uspešni. Hvala. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Želim postaviti nekaj vprašanj. Prvič, govorili ste o znanstvenih dokazih. Želim videti, kako želite zagotoviti neodvisnost teh dokazov. Vse vemo, da je raziskava vedno bolj v zasebnih rokah in da veliki interesi financirajo te raziskave. Zato želim vedeti, kako oziroma kaj lahko poveste o neodvisnosti pri sprejemanju odločitev. Pri temah, kot je glifosat ali endokrini motivci, komisija um, um, um, torej mnenje javnosti predstavi, predstavlja kot nepristansko. Ampak treba je seveda vprašati tudi, kaj bo z previdnostnim načelom, potem, ko bo začela veljati cita. Ko je začela veljati cita. Želim vam vas vprašati tudi, po vašem osebnem mnenju. Um, predstavnica Združenih narodov za zdrava živila je pred kratkim rekla, da naj bi omejili kmetijstvo in predvsem oziroma uporabo pesticidov v kmetijstvu. Kaj ti industrijsko kmetijstvo ne gre v smer zdrave prehrane in trajnostnega eh, varstva okolja. Gospod Hojsling, prosim. Gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli. Imamo seveda tudi kritične opombe. Pokazali ste bilanco uspeha, marsikje pa uspeha ne vidim. Naprimer, odpornost na antibiotike, torej tu prihaja do manjše uporabe, vendar zakaj svežen za eh, veterinarska zdravila ne pride v trialog, zakaj pravzaprav tu ne dosegamo napredka. Vse eh, čaka in ni napredka. Treba je bolj ukrepati pri antibiotikih, to so pokazale vse raziskave. Zauzemali ste se za eh, dopuščanje pesticidov na podlagi znanstvenih dognanj. In kolegica je rekla, znanost ni vedno neodvisna, tudi tam so eh, interesi. Ne moremo reči vsi. Eh, Samo EFSA je neodvisna, vsi ostali pa so odvisni, vendar pri glifosatu obstajajo različna mnenja. Vi ste rekli, dopustiti glifosat za 15 let brez pogojevanja, upam, da ste spoznali, da je to napaka in mi moramo kritike takih eh, odobritev jemati resno. Pri neonikotinoidih pa morate tudi stvari bolj resno preučevati in preverjati. Študije namreč kažejo, da te snovi vplivajo na zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Upam, da boste tu predvideli omejitve. Potem nove rejske tehnike. Od vas pričakujemo, da boste pri novih rejskih tehnikah eh, ukrepali, predlagali zakonodaje. Eh, v nekaterih državah nove tehnike priznavajo, v drugih ne in komisija mora tu nekaj narediti. Potem pa postopek komitologije. To, kar ste predlagali, se mi ni zdi v redu, da pač pri komitologiji ne boste več sprejemali eh, vzdržanih glasov. Eh, tu pravzaprav se otepate svoje odgovornosti, zakaj ne vključite parlamenta in na ta način bi tudi javnost imela več razumevanja za odločitve, ki jih sprejemamo v Bruslju. Eh, torej, na seznamu govornikov imamo že 30 poslancev. spoštovani komisar, eh, frustriran sem, ko vidim, da se toliko kmetijskih tem obravnava v drugih odborih, vendar hvala, da ste prišli k nami, da dopolnimo stvari. Omenili ste tudi od, eh, protimikrobno eh, odpornost. Mi, naprimer, vidimo, da se včasih zmanjša proizvodnost eh, in eh, živali odpeljamo do veterinarja, ki predpiše antibiotike in potem se stvar uredi. E, torej, seveda, to vpliva na človekove zdravje, vendar, če mi teh snovi ne uporabljamo in ne smemo uporabljati, skupnosti, ne bi bilo pravično, da prihajajo um, proizvodi iz trgov, kjer so ta sredstva dopuščena. Pomislimo na VTU in dejansko lahko. Eh, Ne, ne moremo prepovedati uvoza proizvodov s temi stvarmi. Potem pa prodaja, eh, naprimer, eh, v trgovini so določeni korenčki predolgi, prekratki in podobno. Pravite, da dajte to eh, živali, eh, vendar eh, tu je tudi vprašanje sledljivosti, dosti krat tega ne smemo uporabiti. Eh, potem, pri nekaterih eh, področjih, eh, kjer uporabljajo eh, leguminoze e, in beljakovinske rastline, je pač treba uporabljati fitofarmacijska sredstva za uspeh. Kmetje v Evropi tega ne smejo uporabljati, od drugod se pa to uvaža. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Nova platforma za dobrobit eh, živali je pomembna. Treba je eh, dejansko eh, tudi rešiti vprašanje trga, odbor Agri v parlamentu eh, se stalno te, s tem ukvarja in eh, na trgu morajo povsod upoštevati pravila za dobrobite živali. In seveda pa je treba upoštevati tudi industrijske tehnike. Eh, v dosjeju se govori tudi o uh, vplivih na človekovo zdravje, vplivih določenih tehnik. Zavedamo se tega problema. Eh, Evropska unija pa podpisuje CETO, ki bo omogočil uh, uvoz živali v Evropsko unijo, ki ne spoštujejo istih pravil. Torej, vprašanje, ki se zastavlja tu je, eh, kakšna eh, bodo sanitarna pravila, eh, naprimer za uporabo določenih gnojil, kako je s prepovedmi, kako je z uporabo določenih proizvodov, za katere menimo, da so nevarni. Prosim, da odpovedi na prvo turo vprašanje. Spoštovani gospod komisar, sedaj imate deset minut za odgovor na zastavljena vprašanja. Hvala lepa. Slišal sem zelo veliko vprašanj. Eh, gospod Tes je začel z ptičjo gribo, govorili smo o tratenju živil, o številnih vprašanjih. Začel bi torej s ptičjo gripo. Od lanske jeseni se Evropska unija sooča z resno epidemijo, zelo uh, nevarnega virusa in virus prihajajo divji ptiči, ta grožnja bo ostala v naslednjih tednih. Eh, komisija je sprejela odločitev za zmanjšanje eh, vnosa eh, virusa v perutninske farme. Ta sklep se bo še prilagodil novim okoliščinam. Potem finančna podpora za izkoreninjenje ptičje gripe, potem klanje, čiščenje, dezinfekcija, kompenzacija kmetom eh, za eh, zaklane živali. Vse to je predvideno. Eh, mi imamo posebno zakonodajo za podporne ukrepe, In seveda je pomembno ukrepanje na področju zdravja živali. Mi bomo preučili, kako lahko prilagodimo delegirane eh, eh, akte in eh, izvedbene akte, tako da bodo ustrezno vsi lahko ukrepali za zaščito eh, zdravja rastlin in živali. Potem odpadki hrane, tu bomo pravzaprav tudi okrepili naše dejavnosti. Eh, eh, imamo ustrezno platformo, eh, ki se ukvarja tudi z vprašanjem merjenja odpadnih količin žival. Treba je seveda razrešiti vprašanje eh, označevanja eh, datuma uporabe, kako treba je razrešiti vprašanje uporabe živil za krmo živali in podobno. Zastavili ste vprašanje o, glede označevanja. Kot veste, pripravljamo poročilo o označevanju. No, to poročilo Eh, smo objavili ravno danes. Tu gre za alkoholne pijače. Ponujamo informacije, ki temelijo na znanstvenih podlagah in industrijo bomo prosili, naj se v enem letu odzovejo na poročilo in naj odgovorijo na naša vprašanja glede prostovoljnih dejanj in dejavnosti glede alkoholnih pijač. Na to pa bomo z industrijo razpravljali o tem, katera pot bi bila najboljša za evropsko Eh, raven. Omenili ste tudi eh, endokrine motivce in druga podobna vprašanja. Mi potrebujemo seveda eh, znanstvene podlage za določitev učinkov učinka hormonskega motilca pri fitofarmacevtskih eh, sredstvih. Mi potrebujemo kriterije za endokrine motilce in razpravljati moramo tudi o izjemah. Mi moramo vedeti, da potrebujemo dokončne eh, kriterije za določitev endokrinih motivcev. In te eh, kriterije bomo morda lahko prenesli tudi na druge sektorje. Videli bomo, kako bomo ukrepali v prihodnje. Potem Eh, glifosit, glifosfat, eh, torej tu moramo seveda preveriti, kako je z kancerogenostjo eh, in pred poletjem potrebujemo odgovore. Čakamo tudi na rezultate sestanka 15. marca. Z državami članicami lahko govorimo šele, ko dobimo uh, mnenje v zvezi s tem. Potem zastavljali ste vprašanja glede preglednosti in neodvisnosti znanosti. Mi vsi smo odgovorni za to, da ustvarjamo boljše pogoje za znanost, ki mora seveda biti pregledna. In Jaz bom storil vse za to, da jamčim odprto znanosti, pripravljenost eh, do eh, razpravljanja. Vemo, da so mnenja različna. Kako pa je z znanost? javnostjo. Ali lahko vi rečete, da je vaše mnenje pregledno, znanstveno mnenje pa ni pregledno? To se mi zdi čudno. Mi moramo sprejeti pravila, moramo imeti postopke in mi moramo sprejeti mnenja različnih znanstvenih eh, organov. Eh, nekateri med vami ste omenjali poročilo Združenih narodov. In taka poročila je treba brati zelo previdno. Eh, poročila o prekomerni uporabi pesticidov. Vendar tu v tem poročilu najdemo zelo pomembno informacijo in sicer, da je Evropa zgled po svetu za stroga pravila glede pesticidov. Se pravi, to piše v poročilu Združenih narodov. E, torej, naša praksa je očitno primer dobre prakse za reguliranje vprašanja uporabe pesticidov, gre za izboljšanje učinkovitosti in tudi za zagotavljanje znanstvenih podlag. Potem semena, kako naj ukrepamo na tem področju. velik del predlogov eh, je na dobri poti in mi bomo še enkrat ocenili eh, zakonodajo o semenih, preverili bomo, ali je potrebna modernizacija in na to bomo razpravljali o tem, kako naprej. Torej, mi smo sedaj še v fazi ocenjevanja. Omenjali ste nove tehnologije. možnost eh, razpravljanja o novih rejskih tehnikah. Komisija ima mehanizem za pripravo razlag novih metod v kmetijstvu. E, spodbudil bom javno razpravo med vsemi deležniki o tem, kako lahko izkoriščamo nove tehnologije in ohranjamo najviše varnostne standarde. Komisija 28. septembra organizira eh, konferenco na visoki ravni o novih eh, tehnologijah in modernizaciji v agroživilskem sektorju. Take razprave potrebujemo. Opravičujem se, ker se ne spomnim vseh imen. Poslanec Ashford, eh, govorili ste o pritisku na kmete, o tem, kako tvegano je, če ne izhajamo iz znanstvenih dognanj pri svojih odločitvah. Vzemimo endokrine motivce. Predstavili smo jasno oceno učinka in tu so na uravnovešen način prikazane možnosti. Taka ocena učinkov je na naši spletni strani in komisija upošteva znanost, Eh, preglednost in uravnovešen pristop. Po tej poti bomo šli še v prihodnost. Nekdo je omenjal neonikotinoide. Mi smo eh, omejili uporabo teh sredstev v vseh situacijah, kjer je eh, neka nevarnost. Na ki jo dokazujejo tudi znanstvena spoznanja. Omejitve so začele veljati pred dvema letoma, sedaj eh, pa Evropska komisija preverja nove podatke in 14. novembra 2017 nameravamo objaviti eh, izsledke. Eh, Ja, govorili bomo tudi o spremembah pri odobritvi teh sredstev. Potem eh, govorili ste tudi o protimikrobni odpornosti. Verjemite mi, eh, da smo zelo aktivni, vzpostavili smo eh, mrežo, eh, želimo zaključiti javno posvetovanje. Junija nameravamo predstaviti nov akcijski načrt o protimikrobni odpornosti. Mi želimo se vprašati, kako izboljšati eh, raziskave, inovacije in kako bolj eh, delati na mednarodni ravni. Eh, seveda se pogovarjamo o teh vprašanjih o, z organizacijami za zdravje živali, za hrano in kmetijstvo, z našimi trgovinskimi partnerji, ko govorimo o mednarodnih odnosih. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Še 23 govornikov je na seznamu. Eh, vsak dobi po eno minuto. Eh, Kaj ti čas imamo do 20.30? Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Imam vprašanje glede medu. 20 odstotkov uvozov medu v Evropsko unijo odpade na umetni med. To so najnovejši podatki. Uvoz iz Kitajske se je povišal za 30 odstotkov v dveh letih. Med uh, eh, 2014 in 2017 se je uh, cena medu razpolovila. Eh, čebelari so v zelo težavni situaciji in zaradi tega imam štiri vprašanje. Prvič, uh, Ali nameravate okrepiti nadzor uvoza medu na zunanjih eh, mejah, ali želite izboljšati sledljivost medu v EU, ali načrtujete protidambiški postopek proti velikim uvozom kitajskega medu in ali načrtuje komisija spremembo direktive o medu glede. Eh, tega, da je treba spremeniti označevanje mešanic medu iz EU in ne evropskih držav. Eh, mi menimo, da je treba natančno povedati, eh, iz katerih držav prihajajo posamezni deleži mešanice in vrstni red mora ustrezati deležu v končnem proizvodu. Eh, ta praksa se v Nemčiji uporablja. Torej, za 40 sekund eh, ste presegli svoj čas. Če bo vsak eh, tako delal, nam bo zmanjkalo časa, gospode Castro. Hvala. Držal se bom časa, gospod komisar. Hvala da, za vaš obisk v našem odboru. Tako kot so povedali že drugi kolegi, so velike skrbi glede pobude komisije za prehrambene navidbe. Pred nekaj dnevi je šest multinacionalk na področju živilskega sektorja, um, Unilever in tako naprej, um, torej um, podpirajo ta sistem označevanja semafor. Parlament je maja lanskega leta že um, glasoval proti eh, temu sistemu. In sicer mi želimo informirati potrošnika in ne kondicionirati odločitev um, potrošnika s tem sistemom semafor. Um, želimo vedeti um, izvor um, določenega živila in komisija bi morala delovati v tej smeri. To je torej moje vprašanje. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, povsem na hitro, kajti tema, eh, ki me zanima, je bila že predmet vprašanj. Nekaj razmišljanj najprej. Govorili ste o boju zopar tratanje živil, In zanima me, kako je snovmi, ki jih uporablja kmetijstvo, pa ne zgolj kmetijstvo. Zahvaljujem se za vaš predlog, da pregledate postopek komitologije. Pomembno se mi zdi, da države članice eh, prevzamejo vprašanje snovi. Eh, potem pri teh snovih, eh, ali lahko pravzaprav poveste, dokdaj bomo dobili mnenje o glifosatu. Rekli ste nekaj tednov, potrebujem bolj natančen datum, to bi bilo zanimivo. E, nasplošno in v prihodnje pa velja naslednje. Ko govorimo o snoveh, o substancah, e, je treba seveda e, upoštevati raziskave in inovacije in za dejstvo je, da snovi, ki se predlagajo, eh, potem eh, morajo imeti ustrezno eh, ceno in morajo biti dostopne za kmete. Gospod Bova, Bove, gospod komisar, na hitro ste se dotaknili vprašanje ksilele fastidioze na Belearih. To vprašanje je zelo pomembno kajti eh, po Korziki, jugu Francije eh, se je razširila na Balearih in zaradi tega potrebujemo zelo stroga pravila. Ne smemo dopustiti, da lokalne oblasti ne ukrepajo, kot je treba, da so Eh, brezkrbni pri tem vprašanju, ne sprejemajo svoje odgovornosti. Kaj boste storili za to, da uveljavite ostra pravila eh, tudi glede eh, prometa blaga med Baleari in Španiji, potem pesticidi in insekticidi, ki se uporabijo za zaščito žitaric v skladiščih, v lukah, na ladjah in podobno na ladjah je bilo že več mrtvih pravzaprav zaradi tega. E, pravite, da je to e, odgovornost e, odbora za delo pa zdravje, vendar kaj boste storili za to, da odpravite to nevarnost za javno zdravje in zaposlene? Ehm, ja, hvala lepa gospod predsedujoči. komisar ve, da želim čim več določb za eh, varstvo živali. Sedaj pa želim črtanje ene določbe. 2015. leta je komisija sklenila, da ne bi več uvažali konjskega mesa iz Mehike. Obstajali so razlogi in sicer varstvo živil, eh, živali. Eh, po dveletni raziskavi v Urugvaju, Kanadi, Argentini, in v drugih državah in sicer v klavnicah, ki nosijo oznako EU, se je izkazalo, da eh, imajo tam živali v zelo slabih pogojih. Eh, tu so dejansko ti konji zelo trpeli. varnost živil in sledljivost eh, sta povezana. Treba je prepovedati uvoz eh, tega konjskega mesa. Hvala lepa. <clears throat> Eh, hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala tudi vam, gospod komisar. Hvala za to, ker se zauzemate za našo stvar. Boj proti odgrobnosti mikrobov me precej zanima ampak eh, zelo skrbi me, ker komisija ni predložila nove zakonodaje na tem področju, nove zakonodaje za Evropsko unijo. Vi ste to že pokomentirali, tudi drugi komisari so to omenili v svojih prispevkih, ampak nič se ne zgodi. Komisija je kot kolegi odgovorna za predstavljanje novih zakonodajnih predlogov. Pred letom in pol smo imeli tu resolucijo in Več kot 80 odstotkov parlamenta je dejalo, da potrebujemo skupno osnovo za zakonodajno področje zdrave živali. Poleti smo bili priča skandalu eh, v francoskih klavnicah. Potem smo videli prispevke o transportu eh, živih živali v tretje države v grozljivih okoliščinah. To je eh, kršitev naše zakonodaje na področju zdrave živali dobrobiti živali. Če se nič, nič ne bo zgodilo, bomo v Evropskem parlamentu prisiljeni komisijo um, privesti pred sodišče za to, ker ne ukrepa. Pričakujemo ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Rekli ste, da se boste borili zopr eh, živalske in rastlinske bolezni. Eh, treba je izboljšati tudi eh, varnost. Strinjam se z vami, vendar treba je hiteti imamo uh, zdravstvene krize, imamo uh, klimatske krize in kmetje bodo izginili. Uh, sedaj se eh, dejansko razvijajo eh, tudi ukrepi za boj proti določenim živalim, ki, eh, boleznim, ki se ponovno pojavljajo. Ali je to, kar imamo dovolj? Dvomi. Imamo bolezni čebel, potrebujemo rešitev za varojo. Že dve leti čakamo na projekt Evropske unije na tem področju. Kdaj se bo to zgodilo? Hvala. Gospod Dematon, oziroma gospod Dematon. Hvala, gospod predsednik. Komisar Ogan je pred eh, kratkim rekel, da komisija eh, želi odpraviti peti eh, člen v zvezi z uredbo o xileli fastidiozi. Ta peti člen um, predvideva eh, prepoved nasaditve gostiteljskih rastlin. Ali je to res in kakšni bodo kriteriji, ki eh, se bodo uporabili za to? Ali bo EFSA morala zauzeti mnenje do tega ali ne? Eh, želim razen tega izraziti tudi zaskrbljenost v zvezi s eh, interesnim konfliktom eh, evropskih agencij. E, naprimer v odboru za ocen tveganja so takšni interesni konflikti in tudi v drugih agencijah. Um, ali tudi zanje velja torej um, industrijska tajnost, tako kot se je to uporabilo za EFSO. Pani posel Aguilera. Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko, spoštovani gospod komisar. Podpiram to, kar ste dejali. Seveda ljudje znanstvena poročila postavljajo pod vprašaj, ampak če ne bomo verjeli znanosti, bomo morali verjeti tweetom in ostalim sumljivim objavam na spletu. Tudi ravnanje EFSE je pod drugim gledom našega parlamenta. Ampak, ko že imam besedo, bi omenil nekaj zelo kratkega. In sicer me zanima, kaj se dogaja s pravili v zvezi z veterinarskimi zdravili. O tem smo predvsej govorili. In zdaj začenjamo tudi s trialogi na to temo. Zato me zanima več informacij o tem, tudi o glifosatu, ne na zadnje. Več me zanima, kot pa to, kar ste zgolj povedali. Uh, Potem pa še zadnje vprašanje. Ksilela je zdaj res zelo eh, pomembno vprašanje. Eh, predstavniki regionalnih oblasti na Balearskih otokih se zelo borijo proti tej bolezni. Skrbijo pa, da ostale e, države Evropske unije tega ne počnejo z enako skrbnostjo kot mi. Hvala. Najlepša hvala. Vprašanje imam za vas, gospod komisar. Na nizozemskem je prisotna ptičja gripa sploh v tistih obratih, ki imajo uh, odprto rejo. Tu imamo zdaj tudi to 21-dnevno pravilo in zato me zanima, kako je z mehanizmom za kompenzacijo, kako je z eh, pridobitvijo sredstev za izgubo, ki je nastala zaradi tiče gripe, zaradi izgube, ki je eh, zelo visoka, tudi do 5000 evrov na teden reca. Hvala. Hvala. Hoj boš. Najlepša hvala, gospod komisar. Tudi jaz imam vprašanje v zvezi s ptičjo gripo. Tu ne gre samo za klanje živali in pa za izravnavo. Prihajam iz Nemčije, iz države Baden-Württemberg in pri nas smo bili predvsej primer ptičje gripe pri divjih ptičjih. Ni pa niti ena, en, ena kmetija bila prizadeta zaradi tega. Eh, Spodna Saška je center perutninske industrije, industrije v Nemčiji. Niti ena divja ptica tam ni bila diagnosticirana s tičjo gripo, vseeno pa morajo uh, kmetije v tej zvezdni državi uh, eh, klati svoje ptice, svojo perotnino. Zakaj? Ali ne bi bilo dobro, če bi lahko spremenili zakonodajo, če bi, morali, če bi zaradi, torej imeli drugačen način um, zaznavanja bolezni? Morda bi lahko pogledali, ali gre za morebitni prenos pri transportu uh, ali pri katerikoli drugi dejavnosti. Potem pa še vprašanje glede novih gojitvenih tehnologij. Go, omenjali ste obsežen kongres, ampak eh, na tem ne bi smeli govoriti samo o inovacijah, ampak tudi o tem, da gre tukaj za poseganje v genom živih biti. Če sploh bi se to morali dogajati eh, samo z ustrezno eh, zakonodajo, zelo podlago ustrezno zakonodajo in pod veliko eh, skrbnostjo. Hvala. Hvala. Najlepša hvala, gospod um, komisar. V Romuniji, pa tudi drugot po vzhodni Evropi, nas precej skrbi kakovost proizvodov, kakovost živil, oziroma ta dvojni standard živil uh, glede posameznih proizvodov. Torej, gre za isti proizvod, ki pa uh, ima drugačno sestavo v vzhodni Evropi kot v zahodni Evropi. Embalaža pa je posebno enaka. V zvezi s tem je bila izpostavljena tudi zadeva na svetu uh, za kmetijstvo in ribištvo 6. marca letos. Ampak zanima me, kako bo komisija skušala odkriti, ali je kaj na tem, ali res obstajajo različni proizvodi v različnih državah. Glede kakovosti proizvodov bi dejal tudi do naslednje. Včasih rečemo, da se mleko oziroma sir včasih proizvaja iz e, mleka, včasih pa tudi iz kakšnih drugih stvari, iz, iz e, česarkoli že. In ne vem, kako se lahko zgodi, da se, neko, da se nek proizvod eh, prodaja pod imenom sir, če pa sploh ne vsebuje mleka, vsebuje pa ogromno palmovega olja, na primer. Mislim, da je to zavajanje potrošnikov. Hvala. Najlepša hvala. Tu sem na tej strani, gospod komisar. Decembra lani je ta parlament sprejel resolucijo, s katero želimo spremeniti trenutno veljavno direktivo. Eh, za boj proti nalezljivim boleznim. Želimo si izvajati pristop, ki bi bil enak tako za naše rejce, kot tudi za uvoznike iz tretjih držav. Vsekakor si ne želimo, da bi bila pravila za ovoz razrahljana. Zakaj komisija vseeno to počne? V bistvu ste kar prezrli resolucijo, ki je izglasovalo 463 poslank in poslancev. Želimo si eh, postriti nadzor uvoza živil iz tretjih držav in nekako spodbujati domače rejce in predelovalce. To bi bil tudi najboljši način, kako se boriti proti nevarnostim, kot so bioterorizem. In če si tega res želimo, zakaj nimamo zakonodaje, ki bi nam to omogočala? Hvala. Hvala. E, imam dvojno vprašanje. In sicer najprej posledice epidemij, ki so zajele Evropo v zadnjih letih. To število se je drastično povečalo in vsako leto je več evropskih držav blokiranih eh, v delu njihove trgovine. Eh, torej gre predvsem za perotnino, tu imamo priporočila svetovne organizacije in mogoče si je treba ogledati, da so eh, ti predpisi eh, tudi prestrogi in pretežko izvedljivi. In treba si ogledati predvsem tudi uvoz. Naprimer, če si um, um, ogledamo, naprimer, izvoz perotnine z ehm, posameznih kmetij, kar pravzaprav ne ogroža, kar pravzaprav ni nevarnost. In potem, co tih nična vprašanja, e, odločili ste se, ste si, ste se, da boste e, pri um, torej v Evropi je samo nekaj struktur ali ali um, mislite, da naš sistem genealogije ne bo prizadet zaradi, tega, zaradi vaših predlogov? Pravzaprav je to bilo predvideno kot zgled za ostale, torej gre za um, rejo kon. Lepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Tudi jaz bi se vrnil na glifosat. Specifično vprašanje imam na sistem. Evropska komisija se je lani odločila za podaljšanje dovoljene za uporabo glifosata za dodatnih 18 mesecev. Komisija je omenila nekaj dodatnih pogojev, ki morajo biti eh, spoštovani pri eh, pridobivanju dovoljenja za glifosat. Eden od teh je bil, da proizvodi, ki se eh, uporabljajo za podoben namen kot glifosat, ne vsebojo 5 teolomina. To je snov, ki je izjemno strupena in ki je tudi nevarna za javno zdravje. Ali lahko, gospod komisar, prosim, potrdite, da prodaja pesticida, ki temeli na eh, glifosatu in na koformulantu GPI terminalinu, ne bo udejanjena in da ni prišlo do izdaje dovoljen za upravo teh izjemno strupenih snovi. Hvala. Hvala, gospa Džufrida. Hvala, gospod predsednik. Torej, kolega De Castro je že govoril o označbi semafor in zato se veselim vašega odgovora, gospod komisar. Želim pa uh, govoriti o agromafiji. To je zares zaskrbljujoč pojav in vidno večji in to uh, seveda ogroža zdravje uh, ljudi. Gre predvsem za agromafijo in tudi za goljufije, uh, ki se dogajajo v dobavni verigi. In boj proti agromafiji Eh, potrebuje skupno ukrepanje. Gidi Sante in Agri bi moral sodelovati z Europolom. Novembra sem eh, postavila vprašanje, kaj dela komisija na tem področju in sicer proti kaznivim dejanjem na živilskem področju. Vaš komisar Avramopoulos je zelo nasplošno odgovoril, da komis se komisija bori proti korup korupciji in organiziranem kriminalu in želim vedeti, ali se vam ne zdi potrebno, da razvijemo akcijski načrt in strategijo proti agromafiji za zavarovanje zdravja. Gospod Kozmiu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nadaljeval bi z vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Buda. Države višegrajske skupine vas sprašujejo, kako je z eh, hrano slabše kakovosti, ki naj bi bila na prodajnih policah v vzhodnji Evropi. To ni nekaj, kar bi si kar, izumi, kar, bi si kar izmislili, kar bi kar, bi kar prišlo iz, eh, iz zraka. Gre za to, da smo kupili, oziroma da je nekdo kupil nek proizvod, proizvod v Avstriji, potem pa še 50 km bolj vzhodno na Slovaškem primerjali so ga in odkrili so, da je vsebuje povsem drugačne sestavine. Imamo tudi dokumente, s katerimi lahko dokažemo, da je to res in to bomo poslali komisiji. Sprašujem, kaj bo komisija storila z tem. Hvala, gospod Beda. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Februarja je Evropski parlament sprejel resolucijo v kateri poziva k temu, da se biološke izdelke rastlinskega izvora da na poseben seznam. Kaj menite o teh proizvodih, eh, ki so proizvodi majhnega tveganja, tako rekoč? Govorili ste tudi o ptiči gripi. Sektor je obupan. Zanima me, kaj boste storili v zvezi s povezanimi trgovinskimi pravili, ki so zelo pomembni za to. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, zelo celim vaše eh, delo v, interes, eh, v interesu evropskih kmetov. Eh, kakšna Eh, so informacije glede eh, afriške svinske gripe. Eh, kako ukrepate in drugič, kako je z genetsko spremenjenimi organizmi, torej parlament ni podprl vašega predloga, kaj se bo zgodilo na tem področju? Ganz herzlichen Dank. Ich möchte zu Najlepša hvala. Najprej bi dejala, da se mi zdi zelo neprimerno, na kakšen način ste organizirali to današnje eh, dogajanje, ta današnji sestanek. Sploh ni na voljo dovolj časa, da, to, da bi dobili naše odgovore oziroma odgovore na naše vprašanja. Poslali smo vam tudi komentarje, zelo že v pisni obliki. Jaz sem poslala vprašanje glede transporta živali in pa vprašanje glede kastracije eh, odojkov. Prosim, če lahko na ta vprašanja odgovorite v pisni obliki. Ne vem pa, kako lahko porabimo ta čas, ki ga imamo na smisel način, če pa vsaj kar nekaj, kar nekaj izbebljal mikrofon, potem pa ne bolite časa to, da bi dobili kakšen koli odgovor. To se mi zdi nesmiselno. Hvala. Hvala, gospod Flanagan. Najlepša hvala z velikim veseljem bi ostal tu in poslušal odgovore na naše vprašanje, ampak eh, način organizacije tega sestanka ni dober. Moral sem biti na plenarnem zasedanju in tak je pač urnik. In žal niste organizirali sestanka na način, da bi tisti, ki mora biti tu, res prišli sem. Ko sem bil v šoli, je kar nekaj gospodin in pa učiteljev uspelo organizirati pouk na način, ki je zagotavljal prisotnost vseh, ki so želeli tam biti. Sam bi imel vprašanje glede ptiče gripe in pa navezave ptiče gripe na perutninsko industrijo in pa negativne učinke te bolezni na razvoj sektorja prihodnje. Kakšne so dolgoročne uh, vizije za ta sektor. Kakšni so dolgoročni ukrepe, ki jih boste predlagali? Morda ste na to vprašanje že odgovorili, ampak tega nisem slišal in ne vem, ali sploh lahko to storite. Hvala. Hvala. Gospod Ferron. Oui. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Gospod komisar. Na jugovzhodu uh, se nekaj dogaja. 4 e, milijone e, rad so tu e, ubili, s tem je ogroženih veliko delovnih mest. Kaj storiti, da se problem ne bo ponevil? Torej imamo različne rešitve. Eno je prevoz, drugo je, da ne dopustimo prevelike populacije rac. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani gospod komisar. Dve vprašanje imam. Povezani sta z AMR, z antimikrobno odpornostjo. To je povezano tudi z eh, odločitvami na ravni OZN. Pomembno je tudi v Evropski uniji. Zanima me, kaj je z navezavo na trenutne trgovinske sporazume, o katerih se pogajamo. Ali bomo te trgovinske sporazume lahko izpogajali? Ali bomo lahko poenotili standarde glede eh, teh praks v Severni Ameriki in pa v Evropi? kako bi lahko sploh uh, si zamislili sektor živinoreje brez uporabe antibiotikov. To me zanima. Hvala. Najlepša hvala. Ja. Večina stvari je že bila povedanih. Sam pa bi se vrnila na vprašanje uh, komitologije in pa predloga povezanega s tem. Komisija je pred kratkim predstavila predlog, ki ima največji učinek na uh, področja, ki jih pokrivate, gospod komisar. In mislim, da je prav gospod Juncker bil vodilni na tem področju. V preteklosti pa je za to vprašanje bil prisoten tudi odbor Juri v Evropskem parlamentu. Zanima me, kaj boste vi storili, kaj bo vaš generalni direktorat storil za to, da bodo slišali tudi specifični glasovi v misliki agroživilskega sektorja v zvezi s tem. Komitologija, to zveni sicer izjemno dolgočasno in tudi je, bolj kot ne, pa postaja vedno bolj pomembna. To je način, na katerega izvajamo naše delo. To je naše vsakdanje delo, ker obstaja pač toliko izvedbenih in delegiranih aktov v zakonodaji. In vsi bi morali komitologijo bolj upoštevati in se ji bolj posvetiti. Mene pa zanima, kaj komisija počne za to, da parlamentu in poslancem pomaga pri tem postopku. Hvala. Najlepša hvala. 33 poslank in poslancev je spregovorilo v tej razpravi. To je več, kot smo načrtovali. In to, kot kaže, tudi pomeni, da se moramo sestati bolj pogosto. Gospod komisar, predvsej povpraševanja je po vaši prisotnosti v tem parlamentu. Gospa Nojčo, gospod Flanagan, to, kar ste povedali, vidva si bom seveda zapisal in skušal tudi upoštevati. Prosim pa tudi uh, vaše osebje, uh, gospod komisar da pripravi pisne odgovore na nekatere vprašanja, ki smo jih zdaj slišali. Če je to možno, če ste si uspeli zapisati, kaj so poslanci vprašali. In tudi za vas velja enako, poslanke in poslanci. Vaše vprašanje lahko pošljete našemu sekretarjatu, potem pa jih bo ta preposlal osebju gospoda komisarja. Zato razpravo smo načrtovali uro in pol in zdelo se nam je, da bo to dovolj. Predlagam pa, da gospod komisar vseeno odgovori na nekaj vprašanj, na vse stalo pa odgovori v pisni obliki, če je to možno. Gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala, gospod komisar. No, kot ste dejali, bi bilo res, kot kaže, veliko bolje, da bi organizirali dvostranske sestanke z mano ker bi na ta način lahko o vseh vprašanjih razpravljali bolj podrobno. Po eni strani zato, ker kot si predstavljate, eh, si zelo težko zapišem vsa vprašanja in tudi zelo težko odgovorim na vse, kar smo slišali. Nekateri poslanci v enem prispevku zastavijo tri, štiri ali več vprašanj. Ne vem, kako lahko organiziramo strukturiran dialog na ta način. Uh, Torej, bolje bi bilo, da bi dvostranske stanke. Potem pa pisni odgovori. Pisni postopek zastavljanja vprašanj in odgovorov bi bil najverjetne veliko boljši. Sploh ne vem, kako naj to izvedem, če pa moram biti v razpravi kratek. Ne morem ustno odgovoriti na vsa vprašanja zadovoljivo. Bom pa vseeno poskušal. Najprej med. Protidampinški mehanizmi so v pristojnosti komisarke Vestagerjeve. In ta vprašanja si bo treba še pogledati. Kot rečeno, to ni moj, v moji pristojnosti. Potem pa so tu vprašanje sledljivosti in pa vsega, kar je povezano z nadzorom uvoza. Tu govorimo o sladkorju, o umetnem medu, recimo temu. 1. marca sem prejel poročilo o ustreznosti med du v Evropski uniji. To poročilo je bilo tudi objavljeno na spletni strani komisije. Prosim, da si ga preberete in potem se bomo lahko tudi eh, še naprej pogovarjali o tem. Pavlo De Castro me je spraševal o označevanju živil. In o predstavnikih industrije, ki so predstavili svoj pogled na sistem označevanja v Evropski uniji. Potem so tu še nemški ukrepi, zelo torej nemški pristop, francoski pristop, pa britanski pristop in tako naprej. Kot veste, skušamo pripraviti tudi poročilo glede um, priprave oznak o vsebnosti posameznih snovi v živilih. To je delo, ki bo zastavljeno zelo široko in ki bo upoštevalo uh, tudi stvari, ki ste jih iz, uh, izpostavili vi. Potem nekaj glede ksilele fastidioze. To je bolezen, ki je pod uh, temeljitim nadzorom v Evropski uniji. Pravila tem, ki so s tem povezana, so izjemno stroga. Težava pa je v izvajanju pravil. Z predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti v Italiji smo precej razpravljali o izvajanju ukrepov na tem področju. To veste tudi vi. Vsi naši ukrepi so bili potrjeni, so bili sprejeti, temelijo na znanosti, priporočila so pripravljena, Zdaj pa moramo začeti izvajati to, kar je že sprejeto, kar že obstaja in tudi nadzirati izvajanje. Če ne, bo to samo sebi namen. Podajanje izjav pa ni način, kako imeti učinkovit sistem v praksi. Želimo se učinkovitih uh, ukrepov. V Italiji, Franciji, Španiji in nekaterih drugih državah so bili odkriti novi sevi ksilele fastidioze. Tudi v Nemčiji je. Uh, Eh, bila odkrita eh, sorodna bolezen. Seveda spremljamo stanje na bolgarskih otokih. Sprejeli smo že ukrepe za omejevanje eh, trgovine oziroma kar prepove trgovine z določenimi rastlinskimi vrstami v Evropski uniji. Ampak to ni dovolj. Z državami, članicami moramo razpravljati o zmogljivostih na terenu. Če primerjate naprimer zdravstveno varstvo rastlin in pa zdrave živali, lahko vidite, da gre tukaj za drugačno organizacijo sistemov. Tudi z ministri o tem razpravljamo in razpravljamo o tem, kako okrepiti naše zmogljivosti na terenu. To velja za ksilelo, kot tudi za številne druge bolezni, ki so prisotne v Evropski uniji tem vprašanju je povedana s pesticidi, z zastrupitvijo s pesticidi in pa izpostavljenostjo kmetov in ostalih, ki so pesticidom izpostavljeni pri svojem delu. V Evropski uniji so na trgu samo pesticidi, ki po znanstvenih dokazih ne področajo zdravstvene nevarnosti ali pa nevarnosti za zdravje ljudi, živali in ostalih živih bitij. So pa to vprašanja, o katerih bom razpravljal tudi z kolegico Marjan Tyson. In še enkrat bi izpostavil, da so pomembni tudi, naprimer, usposabljanje ljudi, ki uporabljajo te snovi. Pa tudi države članice morajo storiti svoje, da bodo ti ukrepi ustrezno, ustrezno izvedeni. Potem vprašanje glede strategije eh, z področja dobrobiti živali. Upravičujem se, če ste me narobe razumeli. Jaz nisem obljubil, da bomo pripravili novo strategijo. Jaz sem dejal, da bomo izpolnili obljube povezane s prejšnjo strategijo, eh, povezane z dobrobitjo živali. 13 od 19 ukrepov, ki so na seznamu Evropske strategije mm, od leta 2012-2015, smo že izpolnili. In ob koncu letošnjega leta bom izpolnil vse obljube, ki sem jih dal na tem področju. Je pa to tudi platforma. Um, Ki služi kot eh, okvir za razpravo o vseh težavah z področja dobrobiti živali. To je način, kako spodbuditi tudi druge države, da sledijo našim zgledom, da sledijo naprimer našim ukrepom z področja eh, nadzora uvoza in tako naprej. Veste tudi, da o dobrobiti živali razpravljamo tudi z našimi trgovinskimi partnerji iz tretjih držav. To se dogaja vedno, kadar smo v stiku z njimi. Tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Veste pa, da so globalni standardi na tem področju precej nižji od evropskih standardov. Mi moramo ustvarjati globalna zavezništva, ko gre za dobrobit živali in to storiti tudi v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Na ta način želimo postopati, kajti to nam omogočilo tudi močnejši položaj v okviru Svetovne zdravst, eh, pardon, trgovinske organizacije. Potem vprašanje glede konjskega mesa. Glede uvoza konjskega mesa smo sprejeli zelo stroge eh, prepise za uvoz. Želimo si, da bi ta zakonodaja bila kar se da učinkovita. In tudi, ko govorite o tako imenih agromafijah, kar ni moje predvidevanje, to je vaše predvidevanje, ste vi uporabili. Ampak, če govorimo o kaznjivih dejanjih, lahko tudi rečemo, da obstaja danes precej instrumentov, da obstaja precej organizacij, kot so carinski organi, Europol in ostali, s katerimi se lahko borimo proti tem težavam. Tudi uredba o uradnem nadzoru bo izjemno močno orodje s katerim si bomo lahko pomagali pri teh eh, kaznjivih dejanjih. Tudi nova eh, informacijsko-komunikacijska orodja bodo pripravljena. In vsem tem se bomo lahko borili proti tako imenovani agromafiji. Nekateri ste omenjali dvojne standarde. Kot veste, bo moja kolegica, komisarka Jurova, to vprašanje eh, obravnavala v namenski skupini. Bi pa Najprej omenim naslednje. Gre za neposredno odgovornost držav članic. To je neposredna odgovornost držav članic, kot so Polska, Romunija, Slovaška, Mačarska. Pomagajte svojim vladam, bodite aktivni. Pripravljeni smo preučiti posamezne primere eh, zdelkov ki ne bi bili slabši v vaših državah ali drugačni. Ne morete pa zato kar takoj kriviti komisije. Tega imamo dovolj. Obstaja zakonodaja, obstajajo predpisi in seveda bi bilo zelo dobro, da bi tudi potrošniške organizacije v državah članicah odigrale svoje uloge in se prav tako borile proti tako imenovanim dvojnim standardom. Nekateri ste omenjali tako nani cold treatment, ko gre za uvoz zelenjave in sadja. To je element, ki ga imamo še vedno zapisanega kot možnost v direktivi. Pri uvozu sadja in zelenjave iz tretjih držav je tako nani cold treatment, torej hlajenje, um, eden od ukrepov, s katerim lahko preprečimo širitev določenih nalezljivih bolezni iz tretjih držav v Evropsko unijo. In v besedilu tudi piše, da hlajenje ni primerno za vse blago. Naprimer, nekatero, neka, nekateri citrusi, agrumi in eh, drugo sadje je preveč občutljivo, da bi lahko pri tem upravljali tako neki cold treatment. Nekateri od vas, gospod Dantan, je omenil zootehnično vprašanje. Zakonodaja o gojenju živali seveda državam članicam nalaga, da mora vsak postopek eh, na tem področju, tudi postopek povezan naprimer, z gojenjem kon, biti eh, izveden na način, kot to predpisuje evropska zakonodaja. Ko gre naprimer za rejo kon in ostalih enoprstih kopitarjev, pa moramo upraviti postopke, kot so naprimer uporaba mikročipov in ostalih um, predpisov, ki so zapisani v pristojni uredbi in pa direktivi. to bomo storili zato, oziroma moramo storiti zato, ker obstajajo potrebe in pa specifike posameznih sektorjev in zato, ker želimo še naprej zagotavljati ustrezno uh, gojenje čistokrvnih živali. Nekateri od vas ste omenjali uh, tako vane organske pesticide in pa niže tveganje, s katerimi ne bi bili povezani. Komisija je v zvezi s tem Eh, sprejela vse potrebne ukrepe in želi, da bi tudi ti pesticidi organskega izvora, ki povzročajo niže tveganje kot pa eh, običajni pesticidi, lahko čim prej prišli na trg Evropske unije. Govorili ste tudi afriško prašičjo kugo. Latvijos, vėliau su Latvijos žemės ūkio ministru, apie galimybę. Torej, Latvijski kmetijski minister je povedal v zvezi z možnostjo pomoči, da bi rešili to težko situacijo, kajti afriška prašičja kuga um, se je razširila in um, je neka velika kmetija, ki sicer ne proizvaja mesa za prehrano, temveč kjer proizvajajo genetski material. In sedaj je treba za to dati na voljo dodatna sredstva in treba je uporabiti predvsem um, ukrepe fleksibilnosti. In predvideli smo um, svetovanja na um, ministerski ravni maja in junija tega leta, tako da bomo videli, kakšno strategijo izbrati. Um, Torej, kar zadeva GSU-ja, moram reči, da naš predlog ostaja takšen, kot je. Žal je Evropski parlament to zavrnil, ampak svet še naprej razpravlja o tem. Torej, gensko spremenjena krma se uporablja v vseh državah. Imamo tudi podatke, ki to dokazujejo, zato je zelo težko. Um, uh, oceniti to dvojno igro. Torej, mi smo pripravili predlog, uh, ki omogoča državam članicam, da se same odločijo, da prepovejo uh, uporabo GSO-jev za krmo. Torej, mi smo predložili ta predlog, ampak nišče uh, noče sprejeti tega predloga. Um, določene države um, še naprej um, uporabljajo GSO-je, vendar tudi pri komitologiji nismo bistveno na, napredovali pri tem uh, vprašanju. Države članice enostavno niso izrazile svojega mnenja. Sicer pa bom odgovoril tudi še pisno na vaše vprašanja. Ali tudi še ob drugi priložnosti, kaj ti veliko vprašanje še ostalo odprto. Hvala. Yeah. Torej, um, veliko vprašanj je bilo um, danes, zato bi se morali uh, sicer uh, srečati po, uh, bolj pogosto. Ta dialog se bo nadaljeval. Um, torej, še naprej lahko pošiljate vprašanja in uh, zahtevamo pisne odgovore. Če Torej, pošljite um, vaše vprašanje o dveh dneh sekretarijatu in mi bomo ta vprašanja posredovali sekretarijatu komisarja. In mislim, da bomo dobili odgovore v dveh tednih. Kajti, Dialog eh, pomeni seveda široko razpravo in takšno razpravo smo imeli danes. Več časa smo uporabili za to, kot je bilo predvideno. Eh, mi um, smo eh, končali do pol devetih, tako kot je bilo predvideno, ampak kakorkoli že. To srečanje, ta sestanek je na vsak način pomemben um, tako kot proizvajalci, kot tudi potrošniki sodelujemo v tej razpravi. Hvala komisarju, hvala tudi vsem, ki sodelujo pri, tem, pri teh vprašanjih in prosim, da še naprej um, tesno sodelujete z nami v tem um, skupnem dialogu. Prosim. Sedaj moramo takoj nadaljevati z naslednjo točko. Prosim, tiste, ki zapuščajo dvorano, da niso užaljeni zaradi tega. Torej, naša naslednja točka na dnevnem redu je elektronsko glasovanje in sicer najprej o trgovinskih ukrepih za Ukrajino. Tudi sam sem pripravil tri predloge spremem, 64 predlogov spremem pa ste posredovali vi. Torej, to glasovanje, eh, s tem glasovanjem naj bi ocenili predlog komisije ali mogoče bi lahko tudi omaknili predlog komisije ali vsaj zmanjšali določene kvote tarifnih stopenj to je zapletena stvar, to mnenje je zelo kompleksno, kajti vemo, da moramo pomagati Ukrajini po drugi strani, pa uh, se moramo zavedati tudi um, interesov naših proizvajalcev. In razen tega uh, moramo eh, zagotoviti učinkovitost naše podpore pomoči. Takoj bomo začeli z glasovanjem. Torej, prvi predlog spremembe, predlog zavrnitve, to je pomembno glasovanje. Torej, elektronsko glasujemo. Predlog spremembe ena glasujemo. Oziroma predlog spremembe 4. E, to je predlog spremembe 4, ampak današnje prvo glasovanje. Glasujemo. Mikro, Michael, Michael. Michael. Mikrofon. Torej, pri socialistih je en glas preveč, nekdo mora uh, umakniti kartico. Gospod Takula. E, torej, ugotovil sem, da je moja glasovalna kartica ostala na plenarnem zasedanju ali lahko glasujem z roko. Bendi, Ja, upoštevali bomo vaš glas. Če bo uh, kaj negotovo, torej ni uh, dodatnih vprašanj. Gospod Bovi uh, eh, je ravno sedel na svoje mesto. Glasujemo. Predlog spremembe štiri. Glasujemo. Glasujemo. Glasujte, prosim konec glasovanja. Torej, ta predlog spremembe je bil zavrnjen. Gospod Takula je glasoval proti. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Predlog spremembe 5. Torej, glasujemo z roko. Za? Proti? Zavrnjeno. sedem oziroma šest. Šest, kdo je za predlog spremembe šest? Za predlog spremembe šest. Hvala, proti, zavrnjeno. Sedem za, proti, zavrnjeno. Osem za, proti, zavrnjeno devet za, proti, zavrnjeno. Deset za, proti, zavrnjeno. En, enajst za, proti, zavrnjeno. Dvanajst za, proti, zavrnjeno. Trinajst za, proti, eh, zavrnjeno. 14 za, proti zavrnjeno. 15 za, oziroma elektronsko bomo prebirili predlog spremembe 14, elektronsko glasovanje 14. Odpira glasovanje na podlagi 14. Zamikam glasovanje. 14 glasujemo, konc, konec glasovanja. 15 za, proti, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržan, eh, zavrnjeno. 17 za, proti, zavrnjeno. 18 za, proti, zavrnjeno. 19 za, proti, zavrnjeno. 20 za, proti, zavrnjeno. 21 za, proti zavrnjeno. 22 za, proti zavrnjeno. 23 za, proti zavrnjeno. 24 za, proti zavrnjeno. 25 za, proti zavrnjeno. 26 za, proti zavrnjeno. sprejeto. Dva, 28 za, proti zavrnjeno. 9, 27 za, sprejeto. No, bomo preverili 27, predlog spremembe 7, ne, 29, 29. Glasujemo. 29. Samo trenutek. 29. O tem sedaj glasujemo. Elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto, tako kot sem rekel. 30 za, proti, zavrnjeno. 31 za sprejeto, 32 za proti zabrnjeno, 34 za proti zavrnjeno, 35 za proti zavrnjeno, 36 za sprejeto, 39 za, oziroma ta je umaknjen. 39 za proti zavrnjeno, 41 za sprijeto, 42 proti. 41 eh, glasujemo elektronsko. Glasujemo. 41. Konec glasovanja. Sprijeto 42. Za sprijeto 44 za 44. Sprejeto. 45. Sprejeto. 46 za, sprejeto. 47 za, proti zavrnjeno. 48 za, sprejeto. 48 za. Dobro, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 48. Glasujemo. Glasujemo elektronično na podlagi 48. 48 elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 in 50 skupaj, za, proti, zavrnjeno. 55 za, proti, to bomo elektronsko preverili, 55. Ne, 51. Odsiram glasovanje. 51 glasujemo. Zamekam glasovanje konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvanpetdeset za, proti, zavrnjeno. ena, 53 in 54 skupaj za, sprejeto. 55 za. Šestinpetdeset in sedeminpetdeset glasujemo skupaj za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe.

53. Gospe in gospodje, če so tu poslanci iz različnih skupin, vemo, da bo to sprejeto. Torej 2, 58 in 59 glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Tri, enainšestdeset, torej ta dva amandmaja sta identična. Dvainšestdeset, enainšestdeset in dvainšestdeset. Torej enainšestdeset, dvainšestdeset za sprejeta. 63. Štiriinšestdeset, predlog spremembe štiriinšestdeset za, proti, zavrnjeno. Ali naj to preverimo? Proti. 1860 za Hvala, sprejeto. 66 za, proti, zavrnjeno. 67 za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju s sprejetimi predlogi sprememb. Gospod G. Torej, um, predlog spremembe 1 in 3 in 61. Torej, po mojem glasovalnem seznamu naj bi glasovali skupaj. Vi pa ste rekli o 61. in 62. glasujemo skupaj. Ali moj glasovalni seznam ni korekten? Nismo nikoli glasovali o predlogu spremembe 3, ki je vaš predlog spremembe. Eh, moji kolegi eh, so vse eh, analizirali in so rekli, da smo glasovali. In jaz zaupam strokovnjakom. Sedaj glasujemo torej o cilem mnenju, um, tako spremenjenem. Uh, elektronsko glasujemo. Glasujemo. Thank you.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 Torej, to mnenje je bilo zelo zahtevno, videli bomo, kaj bo naredil. Afet poročevalcu še ne moremo takoj čestitati. Hvala za vaše sodelovanje pri tem glasovanju. In sedaj eh, gremo na naslednjo točko na današnjem dnevnem redu. Gospod De Castro, zelo potrpežljivo čaka v dvorani on je poročevalec za to mnenje. In sicer gre za predlog omnibus. Dovolite, da nakratko uh, eh, uvedem v to temo. Ne, sploh ni potrebno. Gospod Castro bo to storil dosti bolje in zato mu takoj dajem besedo. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, vem, da je že pozno, vendar prosim vas eh, nekaj minut za pozornost. Torej, predlog uredbe Omnibus je eh, kljub um, veliki kompleksnosti glede upravljanja možnost, da se rešijo glavni problemi, s katerimi se soočajo kmetje po prvih treh letih izvajanja skupne kmetijske politike. In zato smo veseli, da je komisija predvidela ta pregled. Eh, parlament eh, pa mora narediti predloge komisije še bolj ambiciozne in gre predvsem za dva cilja. In sicer za poenostavitev postopkov in za odpravo prekomirne birokracije. Strinjam se s oporočevalcem gospodom Disom, torej sprejeli smo določene smirnice, torej želimo predvsem um, dati prispevek našega odbora končnemu rezultatu, pred čemer želimo delovati zelo ciljno usmerjeno. Gospod Ogan je s eh, pismom 23. februarja izrazil veliko skrb, kar zadeva predloge spremem parlamenta in sveta, kajti to bi lahko um, privedlo do um, zavlačevanja tega postopka in zato uredba ne bi mogla začeti veljati 1. januarja 2018. Vendar naš predlog gre v smer poenostavitve in smo zelo blizu komisiji in s tem se ne odpira razprava o skupni kmetijski politiki. Torej gre za stabilnost temeljnih aktov, ki jih potrebujejo naši kmetje. Želim povedati tudi, da Eh, kljub temu, da je bilo 94 predlogov sprememb, so ti eh, predlogi se nanašali samo na 30 ukrepov v skladu z 31 ukrepi, ki jih predlaga komisar Hogan. Sedaj pa nekaj o vsebini tega besedila. Eh, torej, delovne smirnice so poenostavitev organizacija in obvladovanje tvegan. Torej, To je predvidela tudi komisija v uredbi Omnibus in na tem smo delali in poskusili smo skupaj s kolegom Desom najti skupne rešitve, ki bi bile realen napredek in napredek, ki bi bil opazen tudi za kmetje na področju poenostavitve organizacije in upravljanja tvegan. Komisija predlog komisije nam je se sicer zdel dober, vendar preveč bojazdiv. In mnenje smo, da gremo sicer v pravo smer, vendar so ti koraki premajhni, preskromni, tudi um, glede na to, kar smo ugotovili v prvih dveh letih izvajanja skupne kmetijske politike. Kaj ti vidimo, da pri birokraciji in upravljanju ni dovolj napredka. Eh, zelenitev in upravljanje tvegan tu nismo dovolj ambiciozni. Eh, tudi, kar zadeva inštrumente za soočanje z eh, krizami na trgu, s katerimi smo se soočali v zadnjih letih. Iz tega smo torej izhajali in mislim, da gre predvsem za dve viziji, um, ki sta si pa kljub temu blizu in zato eh, smo našli koherentne odgovore in dopolnitve k predlogu komisije. Torej, če eh, izhajamo, torej iz eh, podobe aktivnega kmeta, potem se ne smemo upo, eh, odpo, š, eh, odpovedati predvsem eh, preglednosti eh, podpor. Eh, torej, nekateri eh, nekatere strategije, ki jih izvajajo v državah članicah, je treba po, eh, sicer poenostaviti, vendar podporo naj dobi eh, samo tisti, ki je upravičen do tega. Ta razprava se je vodila že pred letom 2013, zelo obsežno in mislim, da tega ne moremo danes postaviti pod vprašaj. Kar zadeva poenostavitev in to je rezultat eh, iz um, razprav s kolegom Desom, tu smo zelo jasni in sicer, Gre za poenostavitev administrativnih aparatov v državah članicah pri izvajanju programov um, razvoja podeželja in po um, spešitev postopkov. Torej, treba je kmetom dati večjo gotovost, tudi kar zadeva časovnost njihovih naložb in tudi kar zadeva javno podporo za to, potem zelenitev. Um, mnogo je bilo rečeno o tem, tudi mnogo dvomov o učinkovitosti. Poskusili smo um, um, predvsem ustrezno valorizirati um, okoljsko funkcijo kmeta in zato smo predvideli tudi stročnice, tudi um, druge. Um, um, um, ukrepe zelenitve. Um, torej gre predvsem uh, tudi za ohranitev tal, kajti to omogoča potem diversifikacijo. Uh, torej, um, um, odpravili smo najprej prak 15 hektarjev za temeljne eh, podpore in potem tudi um, prak 30 hektarjev za tiste kmetije, ki um, na 75 odstotkih eh, svoje urne površine izvajo take okoljske ukrepe. In potem tudi eh, nadzor. Um, um, Torej, tu govorimo tudi o kmetijah 10-15 eh, hektarjev in o tem se govori kot o velikih kmetijah, kar je seveda malo smešno. Um, gre pa za to, da bo kmet imel vedno več okoljskih funkcij. Um, vendar je problem ta, da um, je mogoče preveč administracije v zvezi s tem. Stročnice um, so seveda um, pomemben okoljski dejavnik, po drugi strani pa s tem zmanjšamo tudi odvisnost od proteinov um, iz tujina. In razen tega gre tudi za kontinuiteto načrtovanja razvoja podeželja pogosto se je zgodilo 2014 in 2015, in sicer po zadnjem sprejetju SKP, da je prišlo do prekinitev kontinuitet pri podporah. In zato smo predlagali, da do začetka veljave novih uredb eh, se izvajajo ukrebe, ukrepi starih programov in se pretvarjajo v nove programe. Kar zadeva um, um, skupne ureditve trga in tu se zahvaljujem vsem, ki so se tudi že prej ukvarjali s tem. Um, torej, v bistvu smo se oprli tudi na poročilo delovne skupine za kmetijske trge, kjer je rečeno, da je treba izboljšati kakovost organizacijskih instrumentov, predvsem pri upravljanju uh, dobavnih verik um, um, tu gre za ukrep uh, usposabljanja kmetov, vendar um, moramo um, povedati, da so se trgi tudi spremenili v zadnjih letih in zato se za, zauzemamo za um, pogajalske organizacije, ki bi pri tem sodelovale. Torej, eh, svoj čas smo že priznali organizacije proizvajalcev in tudi združenje tega. Eh, tako um, želimo predvsem razširiti že obstoječe koncepte, uh, ki jih imamo naprimer na področju mleka. In s temi ukrepi uh, se koncentrira ponudba In tako je možno izboljšati organizacijo in tudi trgovanje teh izdelkov. In gre predvsem tudi za kolektivne pogodbe, ki prispevajo k stabilizaciji odnosov v dobavni verigi in tudi k boljšemu medpanožnemu sodelovanju. Mislimo, da je to pomemben korak za to, da bi se pogodbena moč v tej dobavni verigi bolj uravnovesila, uravnotežila in da bi kmetje imeli večjo eh, moč eh, v teh posameznih sektorjih. Eh, pri trgih eh, gre seveda tudi za preprečevanje tvigan. In tu smo uporabili zadnje izkušnje pri krizi na mličnem področju. Torej, treba je bilo sprejeti nekatere izredne ukrepe, ki pa potem niso bili učinkoviti. Rezultati niso bili tisti, ki smo jih pričakovali in se niso eh, pokazali v predvidenem času. Zato naj bi bolj usklajevali ukrepe in um, treba, eh, torej, um, če je treba zmanjšati proizvodnjo za uravnoteženje trga, je to treba zelo dobro načrtovati. Potem, kar zadeva preprečevanje in tudi nadomestila za tveganja. Um, tu v odboru Agri smo že predstavili ustrezno študijo, torej ukrepi za obladovanje tvegan niso imeli ustreznih rezultatov. V vseh državah to ni bilo izvedeno in samo nekatere imajo um, izkušnje z vzajemnimi skladi. Um, komisija je, 20, je eh, tudi znižala eh, torej upravičenost do podpore na 20 odstotkov izgub prihodka, kajti prvotna meja je bila previsoka in zato naj bi ta inštrument postal bolj privlačen za kmete. Mi predlagamo, da se razširi to znižanje za nadomestilo tudi za eh, na zavarovalne police in za vzajemne sklade v primeru naravnih nesreč. Um, kmetje so v zadnjem času predvsem razvili večje zaupanje v zavarovanja in manj v vzajemne sklade. In tako bi lahko um, nastale oblike zavarovanja za, take tvegan, za taka tveganja. Torej gre naprimer za zavarovanje za izgubo prihodka In tudi tu bi, potrebne, bi bile potrebne poenostavitve. Eh, Kaj ti Eh, treba je seveda upoštevati eh, tudi težavo pri ugotovitvi prihodkov v kmetijstvu. Torej, predlog, ki ga sedaj dajemo v razpravo, je, so referenčni kriteriji, da bi bolj enostavno na osnovi objektivnih eh, meril ugotovili um, prihodek za določeno kmetijo, da bi imeli uh, tudi možnost, da se izračunajo morebitne izgube. Uh, hvala. Um, vem, da sem bil malo dolg, um, ampak mislim, da je bil potreben ta uvod in sedaj dajem besedo gospodu Disu. Hvala. Eh, dobili, eh, dobili boste, eh, ste, ste to, dobili ste to predstavitev, tudi v papirni obliki. Hvala. Delo ste si razdelili, gospod Dekanstro in gospod Des. In zanimivo bo, kdo bo imel večji vpliv, tisti, ki je začel ali tisti, ki bo končal. Sedaj dobi besedo gospod Des. Hvala, eh, kolegice in kolegi. Paolo de Castro je zelo jasno eh, predstavil ta predlog. Eh, ker je zelo pozno, bom kratek. Želim se mu zahvaliti za zares konstruktivno in dobro sodelovanje. Skupaj sva poskusila najti sečišča, presečišča, ki jih lahko sedaj predloživa odboru. Želim izuzeti eno točko in sicer pet, petletno obdobje pri zelenih površinah. Um, sodiš, Evropsko sodišče je reklo, da je to bilo kontraproduktivno, kajti na sto, stotine hektarjev uh, so spremenili um, torej iz travnikov v polja, da ne bi izgubili podpor. Um, travniki bi ostali, če ne bi bilo tega petletnega roka. In zato ga želimo spremeniti. Sicer pa sem seveda pripravljen sprejeti še druge predloge in prepričan sem, da naš, bo naš prispevek prispeval k poenostavitvi in če bomo vsi sodelovali, bomo dosegli tudi dober rezultat. gospe in gospodje. To sodelovanje med poročevalci eh, bo eh, sledilo tudi pri drugih dosjejih, pri pripravi drugih mnej, mnen. Sedaj pa koordinatorji vsak eh, minuto in pol gospod Danta. Hvala. Želim se najprej zahvaliti Pavlo de Castro in, Pavlo, in gospodu Desu da sem lahko, sem lahko sodeloval pri eh, tem predlogu za ponostavitev. Predlogi um, so seveda v interesu našega odbora. Gospa McGuinness je že pripravila to vrstno poročilo pred nekaj časa eh, in v eh, decembru smo sprejeli tudi zakonodajo o konkurenčnosti in to uh, um, je plenarno zasedanje tudi sprejelo in seveda gre tudi za delovno skupino za konkurenčnost trgov in tudi eh, min, eh, ministerski svet je sprejel sklepe, ki se vključijo sedaj v to uredbo omnibus. Gre za okrepitev kmetov v dobavni eh, verigi, gre za boljšo konkurenčnost in gre tudi za eh, izpogajanje pogodb in za poenostavitev postopkov. Eh, um, torej gre za kmete, za predelovalce in za distributerje in za sklepanje pogodb med njimi. Treba je ustrezno porazdeliti ustvarjeno vrednost tej, v tej verigi. Treba upoštevati cene surovin um, in končnih izdelkov. Pri sladkorju smo tu že dosegli določen napredek. Um, um, Um, torej, treba je um, um, komisiji tudi omogočiti, um, da sprejme ukrepe za preprečevanje krize in da upravlja krizo. Za vse to so predvideni določeni členi in tu smo se učili iz krize na področju mlika. Uh, Eh, želim se zahvaliti vsem in želim, da bi komisija še poglobila uh, to delo in pripravila še boljše predloge. Gospod Andrew. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to pomembno uh, poročilo in želim se zahvaliti uh, soporočevalcema in tudi Mišel, Mišel Danta eh, v zvezi s sutom je pri tem pomagal. Eh, pri omnibusu moramo biti seveda tudi pozorni, kajti moramo upoštevati tudi čas, torej da ne bomo preveč obsežni. Mislim, da je tu 94 amandmajev in to je seveda že zelo veliko. Eh, torej moramo biti eh, predvsem previdni, da ostanemo pri bistvenem. To želim povedati. In bistveno je, bistvena je ekonomska situacija v Evropski uniji. Mislim, eh, da se je treba osredotočiti predvsem na sud, kajti tu gre za um, glavne velike krize, ki so zajeli celotno Evropsko unijo. In na to moramo osredotočiti vse napore. Ne smemo se preveč izgubljati, eh, če želimo se držati tudi koledarja. Eh, kaj ti bojim se, da če bo preveč predlogov sprememb, potem eh, ne bomo prišli do sinteze in ne bo trialoga tako, kot smo se ga predstavljali, tako, da bi do konca 2017 to zaključili in bi eh, ukrep začel veljati dva, na začetku 2018. Eh, ta reforma pa je pomembna. Torej, bistvena vprašanja je treba obravnavati v tem poročilu, ki je sedaj pred nami. E, torej, mislim, da se moramo še bolj osredotočiti na skupno upravljanje, skupno ureditev trgov, gospod Nicholson. Tudi jaz bi rad čestital Pavlu in Albertu. Komisija eh, je eh, hotela pravzaprav, da države članice lahko spremenijo zahteve za aktivne kmete, eh, vendar treba je vedeti, da smo imeli Eh, veliko dela, da to uredimo, to vprašanje in sedaj se je besedilo spet spremenilo eh, in je skladno z reformo iz leta 2013. Treba je seveda nadaljevati s programi dva, eh, z reformo podeželja. Eh, do leta 2024 in eh, lotevati se moramo pravzaprav vprašanj, eh, kot so birokracija. Vsi govorijo o tem, vendar nihče ne ve, kaj naj to zares pomeni in kako je treba pač dejansko eh, se lotiti tega vprašanja. Predlagal sem tudi spremembe glede novih eh, instrumentov za eh, upravljanje tveganja, potem eh, zavarovanje dohodka in podobno. Mislim, da moramo razmisliti o teh predlogih. Ostutek mnenja daje tudi več možnosti skupinam predelovalcem in predelovalcem tudi jaz pozdravljam eh, vsa prizadevanja za eh, to, da ustavimo nepravične prakse. Mi ne smemo spodbujati eh, držav članic, da spodbujajo kmete, da izkoriščajo določene neugodne možnosti. Gospa Müller. Ja, pričakovanja kmetov glede tega svežnja omnibus so velika. Eh, zahvaljujem se Paolu in Arbertu za 94 predlogov spremem. Posnute komisije morda ni popoln, vendar eh, upam, da bodo kmetje leta 2018 dejansko občutili poenostavitve. Eh, pomembno je, da uporabljamo eh, tudi eh, fleksibilnost pri državah članicah, eh, tudi eh, dvig eh, mejnih vrednosti za eh, neznatna eh, vprašanja je zelo pomemben. Bolj kritična sem in imam vprašanja eh, glede teh pogajalskih eh, organizacij. Kaj so te pogajalske organizacije? V Nemčiji smo že dosegli zelo veliko in mislim, da eh, naša politična skupina ne more podpirati tega upravljanja količin pri mleku. O tem moramo še enkrat razpravljati, pa tudi predlog eh, glede nepravičnih trgovinskih praks. Eh, ne vem, ali je ta pravilen tu v tem pristopu. Eh, zakaj so v predlogu spremembe 79 izzete, izzeta mleko in sladkor, to meni jasno. Danes je nemški kartelni urad objavil, da je treba pogodbe eh, sestavljati drugače in zaradi tega, tega tudi ne razumem. Gospod Flanagan, upam, da ne bomo eh, predlagali preveč predlogov sprememb. Mislim, da je treba marsikaj pre, prepustiti demokratskemu Eh, procesu. In če ljudje menijo, da je sto izboljšav možnih, je seveda dobro, če jih dobimo. Eh, vendar mi ne smemo gledati na stvari iz političnega vedika, temveč se moramo vprašati, kaj je dobro za kmetovanje. Poskušam zastopati kmete ki dobivajo majhna plačila iz prvega stebra in so odvisni od drugega stebra in eh, razvoja podeželja. Eh, to je zelo komplicirano in eh, kmetije dobijo malo denarja, morajo pa veliko tega dati strokovnjakom in vladnim organizacijam, tako da ne ostane veliko v njihovih žepih. Paolo, kaj si imel v mislih? ko si govoril o eh, preprečevanju prekinitev v drugem stebru. Nekateri kmetje imajo radi eh, prekinitve v drugem stebru. Eh, in zakaj določena plačila še naprej poenostavljamo, kajti mi imamo na Irskem zelo preprost sistem za ozelenitev Če naprimer dobite 30 eh, eh, evrov na hektar, dobimo za to 10 in podobno. Eh, torej stvari so enostavne. Če nekdo dobi 1000 evrov, je potem 300 namenjeno temu. Ja, liebe kolege in kolege, eigentlich bef... Äh, ja, drage kolegice in kolegi, to poročilo potrjuje naše strahove, da ne delamo eh, umestnega pregleda kmetijske reforme, temveč eh, da tu želimo pravzaprav eh, uvesti to, kar prejšnjič nismo spravili skozi. Se pravi, tu prihaja do ozelenitve, ki je še bolj omejujoča. Sprašujem se, kaj sploh pomeni ozelenitev ko vidim te predloge. E, torej, že pri kmetijski reformi ste hoteli, da ozelenitev postane nekoristna in to sedaj hočete do konca uveljaviti. Potem e, zavarovanje tveganja, o tem smo tudi zadnjič veliko razpravljali o prejšnji reformi, nekateri tega niso podprli. To gre v smeri ameriške eh, Eh, politike, eh, vendar to ne more biti postopek omnibusa. To je v nasprotju s tem, kar smo do sedaj sklenili. Tega ne moremo. Tako narediti. Mi ne moremo v predlogu spremembe spremeniti podlage zadnje kmetijske reforme. Eh, potem tržni eh, eh, red, tržna organizacija. Torej tu zadnjič eh, nismo razrešili vprašanj in v predlogih spremembe je zelo veliko stvari, ki že določajo pravzaprav naslednjo agrarno reformo. Nekatere točke, ki jih predlagate, sicer pozdravljam, vendar sprašujem se, zakaj je vse to v postopku omnibusa. Eh, marsikaj, kar je tu, ni poenostavljanje, temveč eh, eh, deloma odpravljanje stvari, ki so bile v redu. E, hvala lepa, nisem vas hotel prekiniti, gospod Egnjo. E, hvala lepa, govorimo o zavarovanju prihodka. To je preprosta beseda. Vendar kaj to pomeni? Eh, kmet ne ve, kakšen je eh, njihov prihodek, dokler ne dobi eh, računovodskega izpisa. E, se pravi, pet mesecev nič ne ve in potem dobi številko in to številko mora dejansko sporočiti Evropske unije na ustreznih obrazcih. Tu mine zelo veliko časa. E, potem se e, sprašujem, ali se upošteva tudi vrednost e, lastnega dela kmeta. Potem mi imamo različne velike kakosti kmetij in eh, prihodek je morda logičen, če ga izkazujemo na neko enoto, na hektar, na eh, enoto živali in podobno. Stvari postajajo zelo komplicirane in to ni v skladu s poenostavljanjem. Eh, zamisel je lepa, ampak to bo težko izvesti. Hvala lepa. Eh, gospa Aguilera, ena minuta, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo kolegov De Castro in Des mi je bilo všeč in mislim, da je tudi gospod Antam pomagal. Veliko kolegov je tu sodelovalo. vendar kaj je sedanjem kmetijstvom? E, všeč mi je novi člen 162b. Kaj je s tem členom? Ali je to problem ali ne? Če je problem, potem se moramo tega lotiti. Potem te nacionalne pomoči mi niso všeč. To najdemo v dokumentu komisije, kjer je govora o 14 državah. Mislim, da mora biti regionalni pristop eh, odločilen in ne nekaj eh, drugega. Izhajati moramo iz eh, regije. Eh, v moj državi, imamo pač nekatere regije, ki eh, imajo vse druge, pa nič eh, in eh, potem pa želi komisija spremeniti formulo, vendar se danja formula je kratka, jedrnata, zato se moramo zauzeti. Potem mladi kmetje, v zvezi s tem bom imela predlog spremembe eh, oni ne morejo sodelovati v zadrugi, vendar eh, na ta način tudi določenih eh, pomoči eh, ne morejo izkoriščati, torej ne dobijo pomoči. In mislim, da bomo na koncu dosegli nekaj dobrega. Eh, vsekakor pa moramo več narediti za mlade kmete. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa kolegoma De Castro in Dez in vsem kolegom, ki so sodelovali. Mislim, da bi mi bilo ljubše, če bi danes večer govorili o pravi eh, reformi. Eh, danes imamo krizo eh, na kmetijskem področju, ne moremo kar čakati in ne moremo čakati na razpravo o bodoči skupni kmetijski politiki. E, naj vas opozorim na dejstvo, da moramo ohraniti predlog komisije o, tih, e, o tem skupnem skladu za določene sektorje. Mi ne moremo e, celotnega kmetijstva obravnavati kot neko e, enotno zadevo. Posod imamo eh, posebnosti, eh, potem sud. Eh, mi smo na plenarnem zasedanju glasovali o volatilnosti in to, kar je tu zapisano, je nadaljevanje našega dela. Eh, potem eh, se zastavlja vprašanje mesta kmeta v živilski verigi. Mi moramo poskrbeti za večjo preglednost trgov. S tem se ne ukvarjamo dovolj v tem poročilu. Eh, in dejstvo je, da morajo pravila SKP-ja biti eh, nad eh, pravili o konkurenčnosti. Gospa Köstinger, hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz eh, svarim pred velikimi spremembami SKP-ja v tem hitrem postopku, kajti mislim, da moramo dobro razmisliti o stvarih. Eh, aktivni kmet, eh, obvezne zgornje meje pri mladih kmetih, eh, pri direktnih plačilih. Vse to, kar je tu zapisano, podpiram. Ne razumem eh, teh bargaining eh, organization, teh pogajalskih organizacij. Kaj je prednost teh organizacij in kakšna je razlika med temi in priznanimi organizacijami pridelovalcev? V Evropi imamo veliko različnih struktur in pomembnost se mi zdi, da ukrepamo. Predvsem pa se moramo lotiti vprašanja konkurenčnosti eh, in mi moramo eh, spremeniti vprašanja. Oko, eh, pravil o konkurenci. Uredba Omnibus ne sme pravzaprav spodkopavati drugih eh, strategij. Predlog spremembe 26 je eh, pomemben področje eh, oziroma čas veljavnosti moramo podaljšati do leta 2024. Večje probleme pri uresničevanju razvoja podeželja, pa bomo imeli pri izbornem eh, postopku in podobno. Eh, vsa ta pravila so preveč komplicirana, zahtevajo veliko birokracije in ustvarjajo veliko negotovosti. Dve stvari bi rada še omenila, eh, o katerih še nismo govorili, pa sta pomembni spodbujanje naložb ne smemo kar tako uh, prenesti tudi na nekmetijske izdelke. Uh, tu bi pač uh, uh, odrezali razvoj podeželja od uh, samega kmetijstva. Uh, potem nujni ukrepi. Ob naravnih nesrečah je treba upoštevati tudi eh, demografske spremembe, eh, begunska gibanja in podobno tu piše. Mi vsi pravzaprav eh, financiramo zelo veliko na teh področjih in mi moramo pustiti razvoj podeželja primeru. Hvala lepa poročevalcema, omnibus ni kmetijska reforma, imamo pa veliko želja po spremembah in mislim, da je poročevalcema kar dobro uspelo premostiti ta razkorak. Uspelo nam je tudi pravočasno pripraviti predloge spremembe. E, eh, želimo stvari e, imeti bolj pravične, zanesljive in nekega dne bo treba pripraviti tudi naslednjo kmetijsko reformo in o tem bomo morali eh, govoriti in eventualno tudi podaljšati programe za razvoj podeželja do leta 2024. Na ta način bomo zagotovili zanesljivost in investicije v podeželju. Uh, Ko govorimo o pravičnosti, eh, moramo se vprašati, ali želimo imeti konvergenco neposrednih plačil ali ne. Če bi nam uspelo pri odpravljanju birokracije doseči napredek, eh, bi seveda zelo veliko naredili za eh, evropsko kmetijstvo. Bien, pues eh, yo quiero dar las gracias a todos los que han participado, sobre todo, claro, a los... Eh, hvala lepa. Eh, zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali. Eh, zahvaljujem se poročevalcema. Nikoli nisem videla situacije, kjer bi reform spremenili proračun in kmetijstvo ne bi nič zgubilo. E, torej, e, ponavadi kmetijstvo izgublja. Mi si moramo ogledati e, tudi stalne pašnike. Tu ne gre posod za prava travinja, ne smemo pozabiti sredozemlja in Španije. Ehm, stvari niso eh, enostavne na Iberskem polotoku. Mi seveda lahko zatiskamo oči, vendar te odločitve ustvarjajo sovražnost med našimi državljani, sovražnost do EU potem državne pomoči za organizacije predelovalcev. Gospa Aguilera je povedala, da se naše regije zelo razlikujejo glede tega. In mi imamo sedaj nek osnutek SKP-ja uh, eh, in eh, država, kot Španija ne more pač eh, podpreti teh eh, sprememb. Mi moramo najti model, ki je bolj regionalen. Eh, potem aktivni kmet. Mi smo o tem veliko razpravljali eh, ali eh, smo zgubljali čas ali pa bomo sedaj dejansko storili maksimum. Hvala. Mislim, da je to zanimivo poročilo in v mnogih eh, točkah se s tem strinjam. Eh, govo, eh, hočem govoriti o zavarovalnem sistemu. Eh, Znižanje od 30 na 20 odstotkov je dobro eh, za vzajemne sklade in tudi za druge ukrepe. Mislim, da potrebujemo tudi poenostavitev eh, celotnega sistema. Naprimer, v Italiji. Mnogo je dobro zamišljeno, vendar potem pridemo nekako samo do polovice. Sedaj smo v umestnem obdobju 2014-2020, torej sredstva v zavarovalne sklade, eh, torej tja ni bilo plačano nič, nula odstotkov in sicer iz birokratskih razlogov in to je velik problem za kmete in zato moramo eh, storiti vse, da bodo tja, države članice storile to, za kar so zadolžene. Malo pa sem um, zmeden glede eh, suta za vino, da bi tu um, povečali eh, delež alkohola, to se mi ne zdi uh, dobro. Kaj te, ko smo sprejeli sud za vino, se je razmišljalo o tem, gre za kakovostno vinogradništvo. In, uh, um, sedanje stopnje alkohola zadošč, zadoščajo in mislim, da ni potrebno, da eh, bi s takimi ukrepi podprli predvsem tiste um, vinogradnike, ki ne proizvajajo najbolj kakovostnega vina. Hvala lepa, gospod eh, predsednik pozdravljam delo obeh poročevalcev. Eno stvar pa želim izpostaviti. Hrbtenjača vsega tega je poenostavljanje in zato potrebujemo kompromise in finančni angažma, zato da zavarujemo kmete. Vendar naj omenim štiri ključne stvari. Harmonizacija, Eh, aktivnih kmetov, to je nekaj pozitivnega, eh, potem krepitev organizacij eh, predelovalcev in, njihov, in možnosti, da sklepajo pogodbe, to je pozitivno, potem nadzor prihodka, ne glede Eh, na mehanizme za urejanje ponudbe v kriznih časih. Mi se moramo seveda sklejko prej zauzemati za to, da ne bo eh, nepravičnih praks. Eh, to je bilo povedano že v svetu. Tretjič, če bomo podprli mlade kmete, ko ustanavljajo uh, kmetijo, se moramo zavedati, da njihova starost ni nujno nizko. E, tu gre za nove kmete. E, četrtič, učinkovitost e, programov za regionalni razvoj. Tu gre za razvoj kmetijstva in krepitev lokalnega kmetijstva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nekoliko sem se čudila nad določenimi stvarmi, gospod De Castro, ki ste jih vi eh, predstavili. Eh, eh, riž kot vodna rastlina, no koliko riža imamo v Evropi, koliko odstotkov površin, to ni naš največji problem. Potem miskantus, kdaj bomo pač to sprejeli. Tu gre za energetsko rastlino. V Nemčiji imamo že eh, nov zakon o obnovljivih verih energije. Eh, mi imamo tu že veliko konkurenco, eh, prihaja že do izrivanja predelovanja živil. To ne podpira ravno ekološke vloge kmetijstva. Zato sem začudena. E, skrbi me pa, če gremo vse bolj v smeri finančnih instrumentov. Naprimer, če e, uvajamo ta zavarovanja. Ena stvar je jasna. V V tem sistemu bo zmagovalec vedno isti in sicer zavarovalnica. Mi moramo pa imeti pred očmi kmete. gospod eh, Buda. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Nakratko, ker je to za nas zelo pomembno. Razlog, oziroma mi moramo ugotoviti, uh, kako živijo naši kmetje. Mi moramo odpravljati ugotovljene probleme. Videli smo naprimer v Romuniji probleme s financiranjem kmetijskih zadrug. Če, naprimer, eh, skupina kmetov želi ustanoviti klavnico, eh, lahko dobi samo 40 odstotkov stroškov eh, pokritih. Če pa pravna oseba eh, želi ustanoviti klavnico, ji lahko pokrijejo 80 odstotkov stroškov. In to so pravi problemi, s katerimi se soočajo proizvajalci. Potem pa eh, reja, če ima kmet 40 tisoč eh, prašičev na svoji kmeti, mora imeti tudi neposreden dostop do klavnice. Mi moramo tu spremeniti pravila, če želimo pomagati našim kmetom in rejcem. Hvala lepa. Torej, slišal sem 40 odstotkov za zadruge in več za druge pravne osebe. To me preseneča ali nimamo enakih možnosti za vse. Um, Gospa McGuinness, hvala lepa poročevalcema. Pozno je in to je zelo komplicirano poročilo. Paulo, uh, sicer si ga dobro predstavil. Potem aktivni kmetje. O tem vprašanju smo govorili med reformo SKP-je. In kaj želi komisija sedaj? Uh, ali bo pojem aktivnega kmeta odveč? To se mi zdi čudno. Zakaj komisija? želi nekaj takega. Zakaj države članice nočejo definicije aktivnega kmeta? Eh, ali je cilj, da dobijo eh, denar druge osebe, ki niso aktivni kmetje? Potem pa ta eh, nov instrument za stabilizacijo dohodka. Tu ne bo dodatnega denarja. Včasih ljudje menijo, nov mehanizem preha, prenaša nov denar, vendar novega denarja ne bo. Eh, še vedno bodo tu iste količine eh, denarja. Pri horizontalni eh, eh, regulaciji pač obstaja pravilo 50-50 eh, in mene zanima, eh, kako Eh, bo komisija pravzaprav tu v to poročilo eh, unesla dodatna poglavja o eh, dobavni verigi. Torej, hvala lepa za delo, stvari moram bolj natančno preučiti, vsekakor so tu mnogi pozitivni elementi. Hvala lepa poprosim predstavitelja komisije pana direktorja. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Evropske komisije. Prosim. Thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da lahko ob tej pozni uri pokomentiram predlog kot takega, pa tudi predloge sprememb poročevalcev. Mm -hmm. Mislim, da je tu nekaj pozitivnih eh, elementov in sicer z vedika komisije poročevalec eh, pušča primeru kar nekaj predlogov komisije in sicer mi poskušamo poenostaviti SKP-ja. Eh, torej določene stvari bi izginile, naprimer tudi opredelitev aktivnega kmeta pri zadnji reformi SKP-ja smo razpravljali o aktivnem kmetu. Sedaj smo pa dobili že povratne informacije iz držav članic in pravijo, da je to administrativno veliko breme in število izključenih kmetov eh, je včasih nesorazmerno eh, glede na število pregledu, ki jih mora izvesti administracija. Vendar se situacija očitno razlikuje od države do države in morda bi bilo dobro, da eh, tu pravzaprav uporabimo subsidijarnost in prepustimo odločitev državam članicam. Eh, če eh, se splača uporabljati to klauzulo, eh, potem naj jo države članice uporabljajo. En predlog spremembe se nanaša na register, to pomeni eh, kmet, ki je v nacionalnem registru, je sam po sebi že aktiven kmet. To ustreza predlogu komisije, Kajti, če je nekdo v registru in nismo rekli, kaj so eh, kriteriji za ta registr, eh, potem seveda prepuščamo državam članicam, da določijo, kdo je aktivni kmet. Torej, mislim, da nima smisla črtati predlog komisije in unesti klauzulo, ki prinaša isto. Gospod De Castro, se je eh, skliceval na pismo komisarja Hogna vam eh, in svetu. Videl je namreč, da svežen omnibus, ki prinaša poenostavljanje tudi za kmetijstvo, lahko postane svežen eh, z velikimi spremembami za SKP. Tu sta dva razloga. Eno je čas. Bolj, ko so kompleksna vprašanja na mizi, manjša je verjetnost, da bomo razprave zaključili v letu 2017 in da bodo eh, kmetje že uživali to poenostavitev v letu 2018. Eh, če bi eh, sprejeli spremembe pozneje, potem bi bilo tudi to samo za zelo kratko obdobje. Določeni predlogi sprememb segajo zelo daleč in komisija meni, da bi jih bilo treba natančno analizirati, preštudirati in to bo težko v postopku omnibusa. Tu gre namreč za hitro poenostavljanje. Naj omenim nekaj stvari, ki ste jih tudi vi omenili. Se pravi, znižanje Eh, dohodkovnega praga z 30 na 20 odstotkov. Eh, vendar mi imamo kriterije za Greenbox 30 odstotkov in to pomeni, da bi, bili, da bi se odaljili od tega. Eh, in prišl, upravljalski organi bi lahko bili uh, upravičenci, vendar to je uh, eh, na skrižje interesov, uh, uh, kaj ti uh, upravljalci naj bi upravljali in naj ne bi bili uh, upravičenci. Eh, Slejko prej bo prišlo tudi do novega večletnega finančnega okvira in če podaljšamo pravice za nekaj let, eh, bi utegnili eh, imeti težave pri tem naslednjem večletnem finančnem okviru. Potem predlagane so spremembe za ozelenitev, eh, zaradi katerih eh, lahko pride do slabšanja predpisov za ozelenitev. Eh, ozelenitev je tarča napadov in mi se sprašujemo, ali je sedaj spreminjanje teh pravil res na mestu. Eh, potem eh, so bile predlagane spremembe za sud, eh, tudi naprimer glede zakonodaje o konkurenci. Potem omenjali ste osebnost alkohola v vinu. um, še nikoli nismo preverjali, ali to pomaga uh, pri ohranjanju kakovosti. Predlagali ste tudi, da ne zahtevamo vračanja uh, Eh, neupravičenih izplačil, če ne presegajo eh, mejne vrednosti 250 evrov. Mislim, da nikjer ni takega pravila. Mi imamo sedaj klauzule do 150 evrov. Eh, nekatere države članice imajo podobne eh, Eh, klauzule v svoji zakonodaji. Če bi ohranili 200, če bi tu sedaj dali 250 eh, evrov, je treba ohraniti sklic na nacionalno zakonodajo. Sedaj ne morem iti v detajle, tudi ni časa, saj je pozno. Eh, ti dve vprašanji skrbijo komisijo in prosim, da razmišljate o tem, saj sedaj grete skozi postopek eh, predlaganja sprememb, razmišljajte tudi o teh točkah, to je omnibus, tu želimo hitro eh, doseči napredek, več ko eh, je sprememb, bolj bo kompleksno, kontroverzno in dlje bo trajalo. Hvala lepa.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 Najprej gospod De Castro, potem pa gospod Des. Grazie, grazie. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k razpravi. Seveda je tu bilo sedaj do, veliko dodatnih spodbud in eh, gospod Des in jaz bova upoštevala, kar je bilo povedano. Želim samo na kratko povzeti to razpravo treba je preprečiti nesporazum. Danes je že pozno in e, današnje delo je bilo zelo, zelo zahtevno. Tako kot je povedala gospo, gospa McGuinness, mi ne moremo spreminjati teh e, ovojnic in to moramo seveda tudi reči, kajti drugače tu zbujamo napačna pričakovanja in nesporazume. In potem gospod Flanagan je postavil vprašanje, podaljšanje programa za razvoj podeželja in gospa Kristinger je to tudi rekla. To naj omogoča državam članicam, da jim ni treba čakati eno leto ali dve, tako kot se je zgodilo v preteklosti, ker še ni začela veljati veljati nov načrt, so države članice morale čakati. Torej gre za to, da ne pride do te prekinitve. Predvsem tudi pri razpisih za razvoj podeželja. Eh, enostavno samo mehanizem, ki naj prepreči to prekinitev. Potem, kar zadeva instrumente suta, eh, ne vem, ali bo Mišel Danta povedal, kaj v zvezi s tem. Mi smo eh, pravzaprav se naslonili na predloge gospoda Ogana. Komisija je sama podala te predloge. Mi smo Ehm, samo anticipirali v okviru omnibusa te predloge, ki obstajajo. Kaj ti mnenja smo, da bo to edini zakonodajni akt v tem, v tem eh, zakonodajnem obdobju, kaj ti drugih predlogov nismo prejeli. In mislim, pogosto smo se. Um, razburjali nad birokracijo v mličnem sektorju in sedaj imamo priložnost, da to spremenimo. Eh, določene predloge je treba seveda tudi še prilagoditi, vendar treba je izkoristiti priložnost za to, da naredimo korak naprej. Drugače se bomo samo, bomo samo tarnali in se pridrževali nad komisijo, ampak ko bi imeli priložnost, da nekaj konkretno spremenimo, pa te priložnosti ne zagrabimo um, torej instrumenti za obladovanje tvegan. Mi smo samo razširili eh, načelo, ki eh, predlaga komisija in sicer, da se to zniža na 30, z 30 na 20 odstotkov, za vzajemne sklade je to že veljalo, sedaj pa se to razširi na druge uh, uh, možnosti, na druge inštrumente. In tudi ni nobene uh, um, seveda pri reformi skupne kmetijske politike 2020 uh, eh, se bo treba še poglobiti v to vprašanje preprečevanja in obvladovanja kriz, ampak sedaj imamo možnost, da tu naredimo prve kar, eh, majhne korake, torej ko govorimo o naravnih nesrečah, moramo uh, zagotoviti, da um, se uh, um, nadomestilo zagotovi um, pri izgubi 20 odstotkov v primeru naravnih nesreč in ne pri 30 odstotkih. Um, torej, koledar, ki smo ga pripravili, je pravzaprav zelo strok. Do začetka maja bomo imeli, torej na začetku maja bomo glasovali v Agriju in sicer priden bo glasoval eh, odbor za proračun, tako da ne bo tveganja, da bi predlogi našega odbora eh, eh, Eh, torej zgleda sicer, kot da mi, predla da mi predlagamo več kot komisija, ampak eh, z našimi 90 amandmaji se nanašamo na 30 ukrepov, komisija jih predlaga več, eh, tako da to mogoče drugače zgleda, kot je. Hvala za številna vprašanja. Hvala tudi zato da želijo nekateri iti še dlje od tega, kar omogoča omnibus. Na vsak način bomo nadaljevali to razpravo s poročevalci v senci in z vsemi, ki jih to zanima. Hvala, gospod Des. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes ne bom dolg. Precej stvari, ki so bile omenjene, sem si zapisal. Bi pa povedal Mm, da to, kar je delal Martin Heusling, ni res. Ne, ne želimo si črtati zelenitve, ampak napraviti zelenitev bolj učinkovito. To je naš cilj in zato bi tudi še enkrat zavrnil to uh, trditev, da želimo zelenitev črtati iz besedila. Gospod Hojbuš ni več tu. Riš je v Italiji druga najbolj pogosta uh, žitarica oziroma druga najbolj pogosto gojena rastlina in zato to, kar je dejala, nima smisla. Elizabeth Köstinger mi je povedal nekaj stvari, ki bi jih prav tako veljalo ponoviti. Kar zadeva podaljšanje uh, po letu 2020, bi dejal, da tukaj piše, da bo moral najprej parlament to še enkrat obravnavati in potrditi. Želimo se samo izogniti ponavljanju eh, že obstoječega. Tam tudi piše, da je to odvisno od proračuna in tudi to ni poseg v prihodni mandat. Gre samo za to, da želimo zagotoviti, da leta 2020 ne bo prišlo do popolne prekinitve sofinanciranja kmetijske politike v Evropi. Strinjam se, da moramo o tem še govoriti in nobeno poročilo ne gre iz tega odbora takšno, kot pa van pride in to je treba pač eh, vedeti in tudi upoštevati, da bomo upravili pošteno delo. Hvala, gospod Antan. Vsi. Torej, tri vprašanja v zvezi s sutom. Eh, najprej odgovor gospe Aguilera, kar zadeva nelojalne prakse. Eh, torej, E, to je prav gotovo pravno vprašanje, s katerim se tudi že ukvarjamo. Um, torej, mi pravzaprav eh, zahtevamo od komisije, da do 30. Ju, eh, junija 2018 e, pripravi ustrezen predlog. Protim eh, pogajalske organizacije, to je bilo vprašano um, torej, um, gre za to, da bi um, bili sistematsko priznani kot pogajalski partner. In eh, s tem bi seveda tudi lahko vplivali in izboljšali konkurenčnost. Če si ogledamo torej mlečni svežen, kjer je šlo samo za to, da se povežejo za pogajanja, um, in sicer za en izdelek. Moramo vedeti, da je treba um, zagotoviti to priznanje bolj nasplošno, torej te vloge kot pogajalski partner. In to je pravzaprav izhodišče razprave, uh, ki pa se bo seveda nadaljevala. Kuje. Še enkrat najlepša hvala vsem. Tudi sam imam dve krajši pripombe. Najprej bi dejal, da naš odbor dosega kar zavidljive rezultate, kajti precej poročil je že pripravljenih. Glede tega bi izpostavil, da kar precej poslank in poslancev želi delati, želi pripravljati poročila. In zato, zato treba tudi upoštevati, da smo dodano vrednost že ustvarili. Gremo pa tudi dlje od predlaganih rešitev, naprimer v sklopu agroživilske verige. In to želimo izkoristiti. Prav tako želimo zelenitvi narediti človeški obraz. Tudi kmetijski obraz, kajti kmetje čutijo zeleno komponento in zato želimo vse umetne elemente odstraniti. Določene stvari lahko označimo kot finančne instrumente in to ni nujno povezano s tem poročilom. Sem pa skušal ministre za kmetijstvo in ribištvo prepričati, da finančne instrumente nekoliko prilagodijo da še pred naslednjim obdobjem prilagodijo besedilo, ker bo v naslednje finančno obdobje tako ali tako eh, polno finančnih instrumentov. Zato se mi zdijo predlagane spremembe smiselne, čeprav nekateri pravite, da grejo predaleč. Dobro, o drugem stebru ne želim razpravljati, o razvoju podeželja. Vsi vemo, kako potrebno je to. In zato se bom kar zahvalil našemu oziroma našima poročevalcema. Delo se mora nadaljevati, delati moramo pridno, hitro, ampak mislim, da to tako ali tako počnemo. Sodelovanje obstaja in tudi eh, komunikacija z generalno direkcijo Agri obstaja in je možna. če bomo nekaj storili dobro in če bomo to storili hitro, potem bomo uspešni. Potem se splača to storiti. Čakajo nas leta 2018, 2019 in 2020, v katerih lahko kmetje občutijo spremembo ravno zaradi našega dela. Enaindvajsetega marca ob štirih popovdne je rok za pošiljanje predlogov sprememb, glasovanje v sistemu pa bo potekalo, oziroma vse končati moramo do sestanka začetka dela odbora za proračun. Kakšno vprašanje morda? Ne. Potem pa imamo še čas za točko 8 in delegirane akte o zeleni komponenti. Po več zahtevah iz političnih skupin se je sekretarjat odločil za sprožitev pisnega postopka v zvezi z možnostjo spremeniti sklep koordinatorja odbora Agri 28. februarja. Prav tako tudi vse posledice za komisijo. To pomeni, da ne zahtevamo ali ne prosimo za širitev ali za podaljšanje obdobja za ulaganje odgovorov za ta delegiran akt. Torej, ne prosimo za to. Koordinatorji so izglasovali, da ne bomo zaprosili za podaljšanje tega obdobja komisija pa bila o tem tudi umeščena. Ampak po razpravah s političnimi skupinami in s koordinatorji smo nekako začutili, da obstaja potreba po še eni obravnavi tega sklepa. In zato je tudi prišlo do teh informacij, ki jih je pripravil naš sekretarjat. Po posvetovanjih smo opazili, da je večina temeljila na namestnikih iz političnih skupin in večina je bila za to, da se to podaljšanje izvede in sicer za dva meseca. To je zdaj nov rok za ulaganje ugovorov kakšen komentar morda, gospod Des že prosi za besedo, tudi gospod Dantan. Sekretariat bo predstavil podrobnosti tega. Gospod Des, beseda je vaša, izvolite. Mikrofon za gospoda Desa, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik menim, da bi skakor morali prositi za podaljšanjem dobe. To ni prvič, da za to prosimo. Socialisti so že dvakrat prosili za to in tudi podprli smo njuh, njihovo prošnjo. Evropska komisija s tem preprečuje združevanje 14 delegiranih aktov v en sam delegiran akt. Gre za pooblastilo parlamenta oziroma pristojnost parlamenta in tega ne moremo sprejeti na predlagan način. Uh, v zvezi s posameznimi točkami lahko prav tako dam stališče, da podam stališče, ampak dejal bi, da smo že izglasovali podaljšanje obdobja za to. Komisijo prosimo, mm, da je pripravljena na kompromis s parlamentom. 12 let sem že poslanec Evropskega parlamenta in nezaslišano se vidi, kako komisija ravna s parlamentom. Vseh osem političnih skupin je na sestanku koordinatorjev prosilo komisijo, da spremeni pristop. Tega ni storila in zato prosim, da se zahteva podaljšanje roka. Hvala. Pan posel Andriju. Gospod Andriju. Oui, merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. V tej fazi eh, pogaja nočem govoriti o vsebini, temveč o obliki tega dosjeja. Eh, kaj ti mislim, da eh, bi lahko nastal um, predsedanc, ki pa ne bi bil dober za um, razpravo. In sicer um, um, uh, torej moram reči, da če imamo neko razpravo in če gre za neko temo, potem se izveda, izvede neko glasovanje in potem imamo večino in um, manjšino in obvelja pač to, kar um, je izglasovala večina. Um, tu sem tudi koordinator, vendar kar zadeva um, demokratične vidike se mi zdi to zelo vprašljivo, kajti pravzaprav je bilo glasovanje in sedaj se vračamo na neko glasovanje, ki je že bilo in zato se mi zdi ta postopek nekako uh, vprašljiv. Um, socialni uh, demokrati pri tem ne bodo sodelovali, kajti to je res daleč od demokratičnih načel. Eh, torej, nočem sedaj govoriti o vsebini, o tem smo govorili eh, že prej eh, v našem odboru. Ta rožica gosov. Ja, obstaja razlika med glasovanjem oziroma številom glasov na glasovanju koordinatorjev. Razlika je in to je dejstvo. Ni pa šlo za odločitev, ki bi bila sprejeta z jasno eh, večino. Ampak strinjam se z vami, glasovali smo in tudi do rezultata glasovanja je prišlo. Povsem razumem to, kar ste povedali z demokracijo in pa z načinom dela. Ampak še vseeno, to je način dela in tako so stvari pač bile speljane. Gospod Heusling, uh, Najlepša hvala. Ja, zelo nezadovoljen sem zaradi postopka. Stvari so se kar ponesrečile. Mm, jaz bi povedal, da bo treba najverjetneje vse skupaj preveriti tudi eh, strani pravne službe. In vse dokle, torej ne more pa se zgoditi, da bomo zdaj stvari dali na glasovanje, samo zato, da bomo pač izglasovali nekaj, kar je že bilo izglasovano. Kaj pa, če bi o tem predlogu glasoval celoten odbor? Potem bomo res imeli tudi demokratično odločitev glede zelo bojne zadeve, kot je ta. Če bi se to zgodilo, potem težav ne bi bilo. Socialisti smo to tudi predlagali, ampak sprememba postopka samo zato, da dobimo na koncu ugodno večino, je problematična. Komentar gospoda Desa razumem na naslednji način. Vedno smo oblikovali konsens. In če ena od političnih skupin ni bila za konsens, smo se pač odločili za izjemo. Eh, če je to bilo možno in če to ni onemogočalo ali ogrožalo postopka. Tako sem jaz to razumel. Sekretariat pa s tem zdaj ni ravnal eh, na ustrezen način. To je treba povedati. Gre za zelo težke odločitve, ki jih sprejemamo in če bi to sprejeli na ravni celotnega odbora z večino, potem težav ne bi bilo. To sem želel povedati. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da bo sekretarjat razložil, kaj točno se je zgodilo, kaj ti sekretarjat nas vedno povsem podpira. Teh stvari nam ni treba dokončati danes in želim si, da bi se... Hm, vrzeli med nami še poglabljale. Zapisal sem si, kaj ste povedali, to razumem. In eh, še vedno imamo na voljo nekaj časa za to, da organiziramo glasovanje o tem. Seveda ne zdaj, ker nismo sklepšni. Bomo pa pregledali možnosti in pa našli ustrezen datum za glasovanje. Vode sekretarjata je torej dejal, da je treba najti rešitev za to. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Torej, to je zelo delikatna zadeva. E, bom ostal pri dejstvih, eh, kar zadeva celotno razvoj. Ne bom. Um, um, ponavljal, eh, gospod Andrij je govoril o tem, eh, eh, torej to, kar so eh, koordinatori storili, lahko tudi spet prekličejo in tudi odbor lahko ravna sedaj eh, drugače. Torej,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 Torej, to, kar so storili koordinatorji, lahko tudi spet prekličejo in eh, odbor lahko odloča na drugačen način in to tudi ne bi bilo prvič. E, Naprimer, pri žganih pijačah se je zgodilo isto, torej to se lahko zgodi seveda to ni nek srečen dogodek, ampak to se je zgodilo in lahko se to tudi spet spremeni. Tako da imamo novo priporočilo potem koordinatorjev in eh, odbor eh, bo v celoti odločal o tem, ali sprejme ta predlog ali ne. Ni treba glasovati danes, eh, temveč odbor bo glasoval na eni od naslednjih sej. Ehm, torej 15. aprila bi potekal ta rok, se pravi, ehm, lahko bi organizirali to glasovanje ehm, na naslednji sej odbora 20. Eh, ali 21. marca in potem bo to vprašanje postavljeno vsem članom se pravi, vse se bo vprašalo, ali se um, predlaga to podaljšanje roka ali ne in potem odbor glasoval o tem. Dziękuję. 20, 22, 20. Najlepša hvala. 20. marec je ponedeljek, zato to predstavimo na 21. na torek. Gospod Andrijo. Hvala. Nočem sedaj zavlačevati. Eh, torej, eh, da danes ne glasujemo, hvala Bogu, vse to ne bilo na dnevnem redu. Um, torej, to pomeni, eh, če glasujejo koordinatorji, In če eh, potem odbor odloči drugače, glasovanje eh, koordinatorjev nima nobenega pomena ali kako. Torej, če ne najdeš pravilne večine v eh, skupini koordinatorjev, da se to potem preloži na odbor ali kako. Eh, Eh, torej malo sprašujem, ali se bo naše delo tako nadaljevalo. Dve skupini sta ugovarjali eh, in želita sedaj eh, glasovati v odboru, ampak ali se bo to tako potem nadaljevalo nasplošno podział na dwie grupy. Gospe in gospodje, kot kaže, smo se torej razdelili na dve skupine. Ena je bila toliko glasov, druga pa toliko glasov. O tem bo torej moral odločati odbor. Dobili smo tudi dokument, ki ga ponavadi dobimo ob takšnih glasovanjih, tako v digitalni, kot tudi v klasični obliki. In um, dogovorili smo se, zelo zglasovali smo, da ne bomo podaljšali obdobja za vlaganje pritožb. Potem pa smo se zopet pogovorili s posameznimi skupinami in zaprosili za pisno uh, usklajevanje. In to je obrodilo naslednji rezultat. stvari so se nekoliko spremenile, tudi številke so se spremenile in zato sem, odločil, sem se odločil, da to ponovno obravnavamo. 21. marca v torek bomo o tem glasovali na odboru. Zdaj pa še gospod Desk od zadnje te razprave. Gospod predsednik, hvala. Nekaj sem želel še povedati. Gre za prastar demokratičen princip. In sicer neka odločitev je veljavna samo takrat, ko se naj jo nadomesti z novo demokratično odločitvijo. Tu je šlo za postopek, ustrezen postopek, ki je bil posebno pravilen in rok smo uh, spremenili, rok je podaljšan. Če pa roka ne zamudimo, potem lahko tudi o tem glasujemo 21. marca. Jaz se želim samo zagotoviti, da ne bo prišlo do kakšnega. Uh, neupoštevanja rokov. Prav tako tudi ne želim po nepotrebnem podaljšati celotnega postopka. Ja, seveda, prav imate. Tudi gospod Andrijo ima prav, pa tudi gospod Hojsling ima prav. Še enkrat pojasnimo stvari. Pa še nekaj. E, Nečesa sem se spomnil. 15. Eh, april je rok, eh, torej 21. marca bomo eh, glasovali o tem, ali se to podaljša ali ne. In potem tudi glasovali, bomo glasovali o ugovorih, ki že obstajajo. Torej, v primeru, da eh, odbor ne bo zahteval podaljšanja, moramo glasovati o ugovorih, ki so že na mizi, tako da ne bomo zamudili tega roka 15. aprila. Gospod Köstinger no, e- pravi, da ne, ampak e- to bo razložila pozneje. Zdaj pa je že skrajni čas, da delamo v skupini koordinatorjev. Hvala tolmačem. Gospod Des. Hvala, gospod predsednik. Vrno, kar so mi dejali, da bi lahko že zdaj glasovali o tem, da je bilo to možno. Zakaj zdaj to dajemo do neko prihodnost, na 21.